Dear colleagues, please. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim za malo tišine. Predlagam, da začnemo s sestankom. Z nami je komisarka za konkurenco Margreta Vestager. Lepo pozdravljeni, hvala lepa, da ste sprejeli naše povabilo za to drugo izmenjavo mnen. Gre za izmenjavo mnen v okviru strukturiranega dialoga med parlamentom in komisijo. Od zadnjega obiska v odboru Ekon novembra 2014 ste se dvakrat srečali z delovno skupino za konkurenco v našem odboru, predseduje gospod Ferber. Govorili ste o splošnih in bolj konkretnih temah, naprimer kompatibilnost državne pomoči, potem eh, grozdi in tako naprej. Danes se bomo večinoma ukvarjali s predstavitvijo letnega poročila o konkurenci. Komisija je to sprejela junija Gospod Langen je poročevalec za to temo v našem odboru. Pripravil bo tudi poročilo na lastno pobudo. Takoj po poletnih počitnicah se bomo od tega lotili. O tem pa naj bi v Ekonu glasovali nekje ob koncu leta, če se poročevalec strinja s to časovnico. vendar se z vami nameravamo pogovoriti tudi o drugih zadevah s področji, kjer ste bili v zadnjih mesecih precej aktivni. To so teme, ki naš odbor zanimajo, e-trgovina, obdavčenje in tako naprej. Tako da bo to zelo zanimiva, pomembna razprava besedo pa kar predajam komisarki, ki bo podala uvodne pripombe. 10 do 15 minut imate na voljo, potem sledijo vprašanja in odgovori. Zaradi časovne omejitve bomo najprej dali besedo predstavnikom skupine, posameznih skupin, potem pa bomo združili po tri vprašanja. Margaret, beseda je vaša. Hvala lepa, predsednik. To je priložnost, da se pogovorimo o poročilu o konkurenci. Ampak, ker to poročilo odraža tudi naše prednostne naloge, upam, da se ne bomo pogovarjali zgolj o tem, kaj se je dogajalo leta 2014, da bomo imeli priložnost, da se ozremo v prihodnost. Spoštovane članice in člani, res sem se veselila tega srečanja. Poročilo nam nudi priložnost, da se pogovorimo o teh prvih ukrepih, ki smo jih izpeljali v mojem mandatu. Naj najprej povem tisto, kar je očitno. Pravična konkurenca, prosti trg, to koristi našim državljanom. Zato se tudi zauzemam v času svojega mandata in še naprej bom delala na tem področju. Želim si, da bi enotni trg bil odprt za podjetja. V mojem pismu O nalogah je predsednik Juncker izpostavil nekaj ključnih političnih prednostnih nalog, digitalni enotni trg, energetska unija ter sodelovanje za to, da se davki plačajo. Pomembno je, da se izvaja tudi konkurenčno pravo na odločen način, ker bomo tako lažje dosegli cilje v poročilu konkurenci za leto 2014 se to omenja. To se tudi odraža seveda v naših prednostnih nalogah. Če se dotaknem prednostnih nalog, ki sem jih prej omenila in povem nekaj več o tem. Glede digitalnega enotnega trga naj povem, da sem prepričana, da imata parlament in komisija skupni cilj Enotni trg v Evropski uniji mora biti prilagojen sodobni digitalni eri. Digitalna agenda bo pri tem igrala pomembno vlogo. Živahen enoten digitalni trg pomeni, da bodo inovacije prišle do vseh državljanov, ustvarja tudi nove priložnosti za zagonska podjetja, pa tudi za vlade. Te bodo uporabljale digitalna urodja. Kolegi v komisiji se osredotočajo na to, da se zmanjšajo regulativne ovire, predvsem pri čezmejni e-trgovini. Želimo si, da bi na trgih dosegali enake rezultate. Zato smo tudi preučili, kje obstajajo ovire za čezmejno e-trgovino pri poslovanju podjetij. Tako da, če obstajajo resne težave, lahko ukrepamo. Usporedno pa se mi zdi, da smo sprožili tudi konkretne oprijemljive preiskave v teh sektorjih. Google, naprimer, smo pozvali zaradi prevladojočega položaja na področju iskalnikov, potem kaj se dogaja z androidnimi mobilnimi sistemi. Preiskujemo tudi podjetje Amazon, kako deluje njihova distribucijska veriga. Namreč način, kako ta podjetja poslujejo, lahko onemogoči poslovanje tistih oseb, ki prodajajo knjige v spletni obliki, s temi tudi preprečujejo inovativnost. Danes smo sprožili preiskavo tudi pri Kvakomu. Ta zagotavlja čipe za mobilne naprave. Očitno se želijo znebiti konkurentov na trgu. Mi želimo seveda spremljati delovanje na trgu, predvsem pa želimo storiti pravo stvar, čeprav je včasih že prihajalo do zlorab. Naš cilj je isti. Trg želimo ohraniti odprt, želimo si, da bi potrošniki uživali tako v inovativnosti, alternativnih proizvodih kot v pravičnih cenah. Energetska unija. Tudi na tem področju bi trg moral biti konkurenčen. Čim bolje bi moral izkoristiti sredstva in vire. Ustvarjamo trajnostno brezoglično gospodarstvo. To je cilj za celotno Evropsko unijo. Tudi tu lahko konkurenčna politika prispeva k doseganju ciljev. Poslali smo tudi pismo Gazpromu, zato ker naj bi imel zlorabljujoč prevladujoč položaj na vzhodnem trgu. Preizkujemo tudi mehanizme za zmogljivosti. Zanima nas, kako države članice podpirajo energetsko proizvodnjo, da ne bi prihajalo do pomankljive dobave. Zanima nas, ali so te ureditve oblikovane na tak način, da se preprečuje prost pretok energije čez mejo. To je ključnega pomena. Ena od temeljnih zamislih energetske unije je seveda ta, da bi energija prosto tekla čez meje, zato da bi čim bolje izkoristili vire, da bi prispevali k brezogličnemu gospodarstvu. Še par besed o finančnih storitvah. Veliko smo že storili na tem področju. Veseli smo vaše podpore za uredbo o bančnih dajatvah, zlasti ko gre za plačilo s karticami v trgovinah, so pomembne to vrstne bančne dajatve. potrošniki se pogosto ne zavedajo teh dajatov, ki jih plačujejo bankam. Ponuditi je treba tudi več priložnosti za inovativne nebančne akterje. Naprimer, ko gre za podjetja, ki spodbujajo spletna plačila. Prejšnji teden smo izdali tudi izjavo o nasprotovanju zoper Mastercard medbančne pristojbine za plačila v Evropi so visoka. Preverjamo tudi, ali pravila Mastercarda omejujejo banke pri nacionalnih plačilnih transakcijah, zlasti če so locirane v drugih državah. Mi bomo dopolnili uredbo, ki deluje na tem področju. Želimo si, da bi ta uredba imela pozitiven učinek na potrošnike, da bi uživali tudi oni lahko v rezultatih dela. Potem pa še izogibanje plačevanja davkov strani podjetij. Verjetno veste, da preizkujemo tako imenovana davčna stališča oziroma tax rulings, Zanima nas tudi, kaj se dogaja z obdavčenjem dobička v posameznih državah. Mi smo se želeli lotiti zadeve na sistematičen, širši način. Nismo se želeli osredotočiti zgolj na posamezne države članice, temveč na celotno območje unije. Zato smo vse države pozvali, da posredujejo svoje stališče glede obdavčenja, pa tudi glede nedavnih davčnih stališč in pravil, ki so jih države sprejele. Nekatere oklevajoče države informacij niso posredovali, zato smo sprejeli formalne ukrepe, da smo te informacije dobili. 15 držav članic smo junija pozvali, da posredujajo te informacije, gre za posamezna stališča držav v zvezi z obdavčenjem. preverjamo, ali obstajajo selektivne davčne prednosti, ki resno izkrivljajo konkurenco na notranjem trgu, naprimer, da eno podjetje uživa ugodnosti, ki drugim podjetjem niso na voljo. Ta selektivnost je tista, ki nas zanima. Torej, ali lahko nekdo dobi nekaj, kar drugim ni na voljo. S tem se očitno izkrivlja konkurenca vendar zgolj kombinacija zakonodajnih ukrepov in izvedbenih ukrepov z področja davkov lahko prispeva k učinkovitemu doseganju ciljev. Upam, da bomo na tem področju lahko tesno sodelovali. Komisija je predstavila tudi svoj davčni predlog marca in junija. Mi se že veselimo razprave o teh vprašanjih, si pa želimo, da bi se razprava seveda še nadaljevala in pomaknila naprej. Upam, da ti primeri kažejo na to, kaj počnemo na področju izvajanja konkurenčnega prava. Mi si želimo, da bi trgi delovali bolje in sicer v korist državljanov. Upam pa, da je to dobro tudi za sama podjetja. karteli so tisti, ki napihujajo cene za potrošnike tudi v segmentu poslovanja med podjetji. Naprimer pri avtomobilskih rezervnih delih se pojavljajo takšni kartelni dogovori, kjer se napihujajo cene rezervnih delov. Mi želimo preiskati tudi to, kaj se dogaja v sektorju poslovanja med podjetji, čeprav se morda to zdi nekoliko nerelevantno za posameznega potrošnika. Lotili smo se tudi dominantnih podjetij, če zlorabljajo svoj prevladojoč položaj za to, da izrinajo svoje konkurente. No, zagotovo želimo čestitati podjetju, ki raste in ponuja delovna mesta, vendar če takšno podjetje zlorablja svoj položaj, je to posebno druga zgodba pri združitvah pazimo na to, da se ne ustvarjajo akterji, ki bi bili tako veliki, da lahko sami postavljajo zase tržna pravila, namesto da bi spoštovali pravila, ki so zapisane v pogodbah. Zato je nadzor nad združevanjem podjetij za nas pomembna prednostna naloga. Skrbimo tudi za to, da je državna pomoč prilagojena, se pravi, da bo izpolnjevala realne potrebe javnosti, da ne bo koristila enemu podjetju in dajala prednost enemu podjetju pred drugim. Na koncu naj povem še to, da si želim, da bi podprli naše delo. Mi konkretno delujemo vsak dan, ne govorimo zgolj o nekih vizionarskih zadevah. Govorimo o res konkretnih zadevah, o avtomobilskih rezervnih delih, o čokoladi, o kavi o storitvah. Pri tem pa branimo seveda temelj evropske vrednote. Enakopravna obravnava, dostop vseh, vsak mora storiti vse, kar lahko skladno s svojim potencialom in talentom, pa je vseeno, ali gre za majhna podjetja, potrošnika ali države članice. Pomembno je, da se ti akterji ne obravnavajo na nepošten in nepravičen način. Odbor Ekon je zagotovo močno predan tem vprašanjem, vsaj sama tako čutim in upam, da boste v prihodnih letih s tem delom nadaljevali, da boste določene večje primere zlorabe pomagali zaustaviti. Pomembno je, da se tudi nekaj naučimo iz zaključkov, do katerih pridemo, da se iz teh zaključkov učijo tudi druga podjetja in predvsem, da se knjiga pravil stalno posodablja. Veselim se že razprave, toliko pa z moje strani za tale uvod. Hvala. Hvala lepa. Popolnoma se strinjam z vašim pristopom in prednostnimi nalogami. Besedo pa predajam najprej gospodu Langno. Hvala lepa, gospod komisarka. Vaše poročilo obsega še naloge predhodnika Almunije, zato so prednostne naloge še tiste iz prejšnjega mandata. Naj se vam zahvali za način komunikacije s parlamentom in upam, da bo pogled nazaj na 2014 in potem pogled naprej na prihodnje izzive naletel na veliko podporo v Evropskem parlamentu. Konkurenčno pravo je eno pomembnih področj na področju prava v Evropski uniji. Imate veliko kompetenc, kar se tiče sankcij in tako dalje. In to vam daje tudi posebno odgovornost za enega najpomembnejših stebrov ekonomije, konkurenčnost, kot ste izpostavili, to služi predvsem potrošnikom. 106. člen predsednik komisije je dejal, da mora konkurenčno pravo biti tudi v službi delovnih mest in industrije. To gotovo ni enostavno, vendar pa tukaj se potem zastavlja vprašanje, ki gre prek dosedanjih tem prepoved kartelov, nadzor nad združevanjem, državne pomoči. To so tri najpomembnejše točke iz preteklosti. Tukaj se osredotočamo na telekomunikacije, energijske trge, finančni sektor, konkurenčnost industrije. Torej, še dve temi, sta bili dodani, o katerih smo govorili. Ne poštena konkurenca, o tem spoh ne bom govoril, vem, da ste v težkih razmerah, kaj ti pristojnost in pooblastila na področju davkov so v rokah držav članic. Vendar pa oblikovanje davčne politike ima meje, če je nepoštena. Zato je to eden največjih izzivov, ne samo dožnost poročanja, kot je včeraj dejal luksemburški finančni minister, da moramo torej davčne sodbe sporočati drugim. Gre tudi za pravila, za to, da zagotovimo pošteno konkurenco. Pomembno pa se mi zdi obravnavanje online trgov in tukaj je kar nekaj izzivov. Vtis imam, da Evropa nasplošno tem izzivom še ni dorasla. Ker imamo preveč omejitev, ker se ne odločamo po cenah, so sedaj cene poštene, po motu poštene konkurenčnosti imamo storitve, ki sploh nimajo cen, ki se financirajo prek zunanih storitev in prek prebroditve določene ovire, potem dobimo tržno moč, za katero pa nimamo odgovora teme, naštel jih bom, govorimo o offline in online oglaševanju, potem poraba podatkov, tukaj je potrebno soglasje uporabnika, ekskluzivne pogodbe, iskalniki, potem obravnanje pred drugih, tukaj govorimo o Google, potem izkoriščanje, elektronska trgovina, čezmejne omejitve pri trgovini, nadzor nad združitvami, počem se to orientiram, transakcijski obseg, naprimer, če pomislim na Facebook ali WhatsApp, počem to merimo, kompetence držav članic, telekomunikacije, regulacija medijev, varstvo potrošnikov. Zaključite, pravi predsednik. Ja, še stavek. Torej, pravo na področju davkov je nacionalno, vendar pa konkurenčnost gre seveda preko nacionalnih meja na evropsko raven in to moramo obravnavati tudi v poročilu. O novih temah moramo govoriti in računam z vašo podporo za te nove izzive. Hvala lepa. Vielen Dank war das? Wie lang war das? Ja, ist schon in Ordnung. Well, I, I, I sense very... Ja. Očitno je med člani parlamenta precej konkurenčnosti, ko skušate izpodbijati željo predsednika, da bi bili čim bolj kratki v svojih prispevkih. No, strinjam se, da je na področju obdavčene zelo pomembno, da imamo odprto, iskreno izmenjavo mnen z državami članicami. To je tudi eden od razlogov, zakaj resnično cenim delo, ki ga je opravil odbor Taksot, da se je obrnil tudi na države članice. Obdavčenje je seveda v nacionalni pristojnosti, to je ena zadeva, vse lepo in prav, ampak brez nacionalne pristojnosti se lahko spostavlja neenaka pravila in enaki pogoji delovanja. V tem primeru pa boste imeli opravka z menoj, kajti tu gre za finančno državno pomoč in davčno pomoč, kar je v pogodbi prepovedano. Upam, da bo to ostala prednostna naloga, na kateri bomo delali. Ne gre zgolj za to, da bi odprli peščico primerov in je to to. Spremeniti bomo morali samo zasnovo, kako v državah članicah z davki prispevamo k proračunu. Očitno je, da velika večina podjetij gleda na plačevanje davkov kot na strošek, vendar je to tudi prispevek pravzaprav za to, da uporabljaš infrastrukturo, za lahko zaposluješ izobraženo delovno silo, tako da je obdavčenje pravzaprav prispevek, zato da se spremeni kultura, moramo nadaljevati s temi pogovori. Se veselim nadaljnega dela. Seveda veste, da smo začeli z razpravo o platformah. Težko je najti skupni imenovalec, se pravi, na kakšen način naj primerjamo platformo Airbnb-a z platformo Facebooka. Zelo pomembno je, da se stvari lotimo bolj poglobljeno in jih bolj poglobljeno obdelamo. Sicer obstaja tveganje, da bomo urejali nekaj, za kar spoh ne vemo, kaj pravzaprav urejamo. Razprava bo kar nekaj časa trajala, zato ker si želimo bolj podrobno razumeti, kako se razvija digitalni trg. Tudi vi ste potrdili poročilo, ki nam daje pomemben pogled v to področje. Thank you. Uh... Hvala lepa. Eliza Ferreira. Thank you very much, Commissioner. And, um... Hvala lepa, gospod. Predsednik, gospa komisarka, odbor takse me zanima, kaj se je zgodilo s preiskavo, ki ste jo sprožili z upr več podjetij v državah. Lahko poveste kaj več o tem, tega bi bili res veseli. Ugot predstavljam tudi, da nam bo kmalo uspelo objaviti prvi osnutek poročila. Obstaja neka splošna praksa na področju davčne konkurenčnosti, davčnih pravil. To smo ugotovili. Drži tudi to, kar ste sami povedali. Če nekaterim podjetjem daš davčne ugodnosti, je to isto, kot če jim daš subvencijo, ker gre za nestrošek. S tem se izkrivlja konkurenca znotraj držav, članic pa tudi med državami članicami. Kakorkoli, uredba o državni pomoči nekoliko zaostaja za realnimi potrebami, če se želimo lotiti tega očitnega vira izkrivljanja konkurence z instrumenti, ki jih imamo na voljo pričakujemo, da bo komisija na podlagi ugotovitev uspela doseči napredek na tem področju. Zato me zanima, kakšne so smernice, kaj lahko storite s tem v zvezi. In druga zadeva, gre za zelo široko temo. Zanima me, ali bodo davčne uprave dejansko objavile vsa svoja davčna stališča in pravila, ali boste izmenjali informacije, kako boste poskrbeli za to, da boste iz vseh prijetih informacij na spletni strani objavili tiste najbolj koristne in relevantne informacije. Tretja zadeva zanima me, kakšni so odnosi s Švico. Švica je ena od tistih držav, ki smo jo obiskali. Ta država se je pripravljala na pristop k sporazumu, potem je pogajanja prekinila. Švica ima svojo pristojnost, svojo diskrecijsko pravico, čeprav uživa tudi ugodnosti na našem trgu, ugodnosti, ki jih bodo uživale naprimer bodoče države članice. Določene zadeve se bodo izpeljale šele v letu 2020, kaj bomo počeli v omestnem obdobju. Še zadnja pripomba. Prihodni teden potujemo v ZDA. Zanima me, če imate kakšen predlog, kakšen nasvet v zvezi s tem, katere tematike naj izpostavimo, kaj je pomembno pri davčnih vprašanjih za evropskega vidika oziroma se vam zdi še kaj drugega pomembnega za vidika konkurence. Hvala. Najprej moram reči, da je to zelo modra prednostna naloga. Dobro je, da potujete v ZDA, dobro je, da se boste pogovorili s sogovorniki na drugi strani Atlantika. Očitno in gre tu za problem velikih podjetij, multinacionalk, ki imajo to zmogljivost, da načrtujajo davčno politiko, da selijo svojo davčno bremenitev iz države, kjer je visoka stopnja obdavčenja v države, kjer je stopnja nizka oziroma je ničelna. Pomembno je, da se pogovarjamo tudi z mednarodnimi sogovorniki, tesno sodelujemo z OECD-jem, naprimer. OECD je opravil pomembno delo na tem področju, zagotavljajo koherentno lotevanje cenovnih ureditev znotraj holdinga, znotraj posameznih podjetij v holdingu. Če so cene previsoke, lahko enostavno dobiček premestijo z enega podjetja na drugo znotraj holdinga in enako tudi, če je nekje dobiček prenizek. Zato je smiselno oceniti, katera bi bila tista primerna cena. Mi sodelujemo z OECD-jem na tem področju, ker so oni dosegli izjemen napredek bolj kot lahko krepimo to sodelovanje, bolj se bodo te ugotovitve tudi uporabljale v praksi, kar je dobro. Glede davčnih pravil in stališč, očitno je, da niso davčna stališča in pravila sama po sebi tista, ki predstavljajo problem. Pomembno je, da imajo podjetja pravno gotovost v smislu, kaj vse moramo plačati. Gre za to, da če storiš ABC in D, In če drugo podjetje stori ABC, lahko tudi D. Noben problem. Problem nastane, če se davčna stališča uporabljajo na diskrecijski način, kar pomeni, da vi uživate ugodnosti, ki jih naslednje podjetje ne bo. Kar nekaj časa nam je to vzelo, vendar smo spostavili dobre delovne odnose z vsemi državami članicami. Vedno je škoda, če je treba formalno ukrepati, da se nekaj premakne, ampak zadeve dejansko delujejo v tem trenutku. Če se lotim tehnične plati, naše službe so pogosto v stiku z državami članicami, izmenjujejo si znanje. Zaradi obremenitve je naš GD predvsej dobro seznanjen z tem, kako stvari delujejo, ker so obravnavali že toliko primerov. Več primerov potrebujemo, če želimo dobiti v pogled, na podlagi katerega lahko kasneje pripravimo tudi smernice. You, Ms... Hvala lepa, gospod Messerschmidt. Tak for det. Tak, kommissær. In order to make it more broadly understood, I will speak English, so don't worry about it. Bom govoril angliško, da me boste lažje razumeli. Na Danskem se ukvarjamo z letalskimi zadevami, z Ryanairom in socialnim dumpingom. Ryanair je bil zaradi socialnega dumpinga in praks, ki jih izvaja, predvsej deležen kritik posod po Evropi. Delovne pogoje in plače zmanjšujejo na minimalno sprejemljivo raven. Dansko sodišče je podalo tudi sodbo, v zvezi s tem, kakšne pravice imajo danski sindikati za to, da uveljavijo ustrezne delovne pogoje, tudi v odnosu do Ryanaira. Včeraj smo imeli z predsednikom Ryanaira oziroma direktorjem Ryanaira neformalni zajtrk v parlamentu. Ugotovili smo, da lahko v Ryanairu izvajo tak, takšno prakso zgolj zaradi evropskih pravil na področju letalstva. Zato, gospa komisarka, me zanima, kaj se dogaja s pravili z področja poštene konkurence. Zanima me, kako vi opredeljujete pošteno konkurenco na notranjem trgu, zlasti, ko gre za temeljne delovne pogoje v Evropski uniji, kje vi skupaj z konkurenčnimi organi potegnete črto. Kdaj je konkurenčnost obravnavana v smislu, da podjetja ponuja najboljše možne storitve in blago in kdaj je konkurenca opredeljena kot takšna, da izkorišča nacionalne izkorišča brzeli v nacionalni zakonodaji in služi na račun delavcev. Hvala. Okay, I, I ja, očitno imam jaz besedo. Gospod predsednik, zapleteno vprašanje ste postavili Mm, težko bom danes ponudila dokončen odgovor. Ravnoteže je pomembno. Po eni strani je dobro za potrošnike, da smo liberalizirali letalski sektor, ker se je s tem ustvarila večja konkurenca, cene so se znižale, veliko več ljudi lahko dejansko sedaj leti na počitnice, na obisk družinam v druge dele Evrope. V tem smislu obstajajo številne prednosti za potrošnike. Letalski sektor se že nekaj časa liberalizira in tudi v prihodnje se še bo. Poleg tega pa si želimo, da bi podjetja lahko ponujala storitve tudi čez mejo. Tam pa se soočamo z določenimi izzivi. Tako imenovani shopping pravi pravil, izkoriščanje ljudi, ki se jih najema v eni državi, čeprav delajo v drugi državi. To je področje, ki ga bomo morali še preiskati veliko bolj podrobno. O tem se bo treba še pogovarjati, bolj kot se o tem pogovarjamo danes. Za Evropsko unijo kot takšno je bilo zelo pozitivno to, da je dansko delovno sodišče sprejelo sodbo, kot jo je, zato ker s tem kaže, na to, da so delovni tržni modeli v Evropski uniji med seboj precej različni. Ima pa to tudi določene posledice. Podjetja se lahko potem sama odločajo, kako bodo stopala v stik s sindikati, ko sindikati uveljavljajo svoje pravice in ko bodo sklepali sporazume, ki bi bili koristni za oboje pomembno je, da se pogovorimo o tem sivem območju. Kdaj sivo območje postane črno območje, kjer se dogajajo stvari, ki jih ne bomo nikakor sprejeli. Seveda imajo potrošniki koristi, če obstaja konkurenca, ker se s tem spodbuja inovativnost. Veliko inovativnosti smo bili priča v letalski industriji v zadnjih 10-20 letih, pa tudi cene so veliko bolj dostopne za številne državljane, za katere je bilo včasih pred 20 leti pravzaprav nemogoče uh, da bi leteli. Veliko več bomo morali še storiti, zato vabimo tudi kolege z področja prometa, da storijo več na področju varnosti. Spravi, da se spreme uredba na področju varnosti, da se na regulativni ravni stvari ustrezno uredijo. Zelo pomembna je namreč varnost, ko gre za konkurenco na področju letalstva. You, uh, Hvala lepa. Miguel Viegas. Thank you. Sorry, Mr. Tremoza first. Zaprečujem najprej gospod Tremoza. Prosim. Um, welcome, Commissioner Vestager. Hvala lepa. Dobrodošla, gospa komisarka. Čestitke za dobro upravljeno delo tej prvi polovici leta. Da javen bom na področju poročila o konkurenčnosti tudi s kolegom, ki je bil dejaven na tem. Uh, Kar se tiče energetskega sektorja, naj dam primer, veste, da ima Španija sonca. Nemčija pa proizvaja veliko več sončne energije kot Španija. In to zato, ker je zakonodaja uprit velikim multinacionalkam, ni pa uprit manjšim podjetjem, ki bi lahko izkoriščali to področje. Podal bom nekaj prav gospodin tudi v letalskem sektorju. Imamo državno pomoč za letalsko industrijo, ki lahko škodi našim glavnim letalskim družbam. To je zame velik pomislek. In prav tako Evropsko sodišče v nekaterih državah ugotovilo, da je veliko letališč duhov, če smem temu tako reči, ki dobijo veliko subvencij, pa nimajo prometa. Barcelona, naprimer, mora zdržati veliko deficitarnih letališč po Španiji in niso konkurenčna. Tako da bom veliko prerogo spremem položil na to temo. Seveda pa bom položil tudi prerogo spremem po primeru Google, kar se tega tiče. Vam moram čestitati, gospod Vestager, za to konkurenčno poročilo. Odlično ste upravili, kar se tiče izjave ciljih Google. Lani, oktobra, na predstavitvi sem vas popraševal, o nekaterih pomembnih temah, tudi o tem primeru, ki pa ni samo evropski, ker je tukaj tudi veliko ameriških podjetij. Seveda, izjava o ciljih je zaupne narave. Ne bo vas prosil, da objavljate čutljive informacije, vendar pa nekaj moramo izboljšati. Preglednost pri postopku in preglednost časovnega razporeda. Še prav posebno v tako demokratični instituciji, kot smo mi trenutno imamo tako zakonodajo, da se splača pogledati na okolje. To je naprimer pri Google, ki naprimer favorizira Google, Google Hotel in tako dalje. Lahko poveste, kdaj bomo razrešili ta primer. In če bo komisija sprejela odločitev prepovedi, lahko poveste, kakšen bi naj bil časovni razpored. Pet let smo že izgubili, ne smemo si privoščiti, da bi izgubili še pet let. Naj povzamem, lahko pričakujemo več izjav o nasprotovanju pri Google na tistih področjih, kjer je komisija videla težave ali moramo čakati na nadaljna področja. Hvala lepa. No, vsaj to lahko povem. Ne, ne načrtujemo, da bi, da bi pri tej izjavi o nasprotovanjih delovali prehitro. Potrebujemo dober primer. Zato še vedno preizkujemo. Veliko je vprašanj, ki so tesno povezana s trenutno izjavo o nasprotovanju. To so obtožbe, ki pravijo, da zaradi dominantnega položaja pri iskanju Google favorizira svoje storitve na trgu, tako kot ste to dejali. Pri hotelih, pri zemljevidih, na različnih področjih je tako. V bistvu gre za enako logiko, enak tip pritožb enak okvir, v katerem delamo. Pri trenutni izjavi o nasprotovanju pa ni tako, da lahko rečemo, če smo pravili za eno, smo pravili za vsemi. Ne. Ampak če pravimo za eno, potem dobimo pogled, ki bo koristen, ko bomo se lotili česa, kar bo zelo podobno. To pomeni, da imamo zelo pomembne preiskave, kar se tiče oglaševanja, naprimer v okolju Google o oglaševanju. In tukaj imamo tudi pritožbe. Ko ste enkrat eh, vključeni v to, je težko iziti iz tega in vzeti samo podatke. In potem še nekaj, kar se Google tiče preiskavo o Androidu. To smo nedavno začeli, to bo trajalo nekaj časa, vendar pa formalno odprte je tudi signal, da je to za nas visoko prednostna naloga kajti to je pomembno za proizvajalce, za razvijalce Apple, če torej lahko vse skupaj podpremo z dejstvi in dokazi. Zato je to primer visokega profila. Kar se tiče razprave o letališčih, veste, da imamo posebno zakonodajo na to temo in veliko letališč imamo v Evropi. več kot 60 odstotkov Evropejcev ima eno do dvorno vožnjo do enega od letališč, torej veliko jih imamo. In je potem za nekatera težko razviti trden poslovni model. Vendar pa mislim, da lahko o tem govorimo kje drugje. Tako da ne bo predsednik pod prevelikim pritiskom ob tej priložnosti. Viegas. Tako, sedaj pa gospod Viegas. Hvala lepa. Pozorno sem prebral poročilo in rad bi upozoril na dve točki. Na razmere na portugalskem in potem še splošna pripomba. Gre za banko Spiritu Santu in tukaj je komisija in službe, ki so odgovorne za konkurenčnost, razložile, da so se tukaj držali konkurenčnih pravil, vendar pa v praksi je bila država tista, ki je v sklad namenila 5 milijard evrov. Zato moje vprašanje, ali ne obstaja tukaj neka hinavščina, ko pravimo, da je ta postopek bil v skladu s konkurenčnimi pravili? v bistvu pa je država dodala sredstvo v ta sklad. Želeli so preprečiti, da bi tako velika banka šla v stečaj in da bi družba prevzela stroške in potem veleprodaja. In tukaj bom se dotaknil živila, eh, sektore živil. Mislim, da imamo tukaj tudi določeno težavo. Na področju živil nastaja vtis, da smo v izjemnih okoliščinah, ker organizacije proizvajalcev skušajo biti okrepljene. V bistvu pa ni težava na strani proizvajalcev. Težava je v tem, da, je, da so težave v kmetijski proizvodni. In Tu imamo določene cikluse in ni možno biti tako prožen, ko je potrebno se odvati na popraševanje. Vendar pa pri tej veleprodaji torej, imamo zelo veliko pritožb strani proizvajalcev živil, ki jasno pravijo, da se tukaj izvaja dampinška cenovna politika, ki jo lahko vsakodnevno vidimo. Naprimer, pomislimo na cene riža, moke, mesa. Pogosto so cene celo pod proizvodnimi stroški. In glede na to, da imamo toliko pritožb na tem področju, me zanima, kaj bo komisija storila na tem področju. Well, you, course... Hvala lepa. Seveda. Najboljša rešitev je bila že najdena prej. Vendar pa sedaj, seveda, pozorno spremljamo ta postopek stroški. Upajmo, da bodo to prevzeli v portugalskem finančnem sistemu. V tej odločitvi pa imamo možnost, da se spet vzpostavi konkurenčnost. Seveda je prodaja zelo pomembna, kajti če se bo pokazalo, da ne bomo mogli izterjati nekaterih stroškov, potem to ne bo dobro. Cena je seveda zelo pomembna za tiste, ki so pristojni za to. Težko pa iti v več podrobnosti, zato ker jih nimam ker prodaja banke teče v tem trenutku. Kar se tiče kmetijstva in živirskega sektorja, je to visoko na našem dnevnem redu. Veste, da sem s kolegom Filom Hoganom najprej v javno posvetovanje poslala smernice EU, da bodo proizvajalci pri nadaljni prodaji v dobavni verigi v močnejšem položaju. Kar nekaj pripomp sva dobila, sedaj pa skušava dokončati dokument in nove smernice. Vendar pa želimo torej imeti boljši položaj za tiste više po prodajni verigi, da bomo imeli bolj uravnotežen pristop. Druga stvar. Zelo pozorno spremljamo razmere, če ugotovimo, da so karteli v maloprodaji, živilski maloprodaji, morda gre tukaj za čisto majhno cenovno povišico za posamezne potrošnike, vendar pa če imamo hm, tisoče takih izdelkov, je potem do to dodaten strošek. Vse to, kar se šteje. Torej, na splošno, zato da bi dobili boljše ravnovesje, kar se tiče živelskega in kmetijskega sektorja, pa tudi specifično iščemo kartele, če se nam zdi, da obstaja tveganje, da bi prišlo do dogovora, kar se cenovne politike tiče. Okay. Hvala lepa. Naslednja, prosim. Gospa Scott Kato. Ko je bila spet odločitev v Pinkliju, ste me morda prepoznali kot poslanko za jugosod Anglije. Imam nekaj vprašanj, kar se tiče obnovljive energije v svoji državi. Razumem da je izbira energetske mešanice nacionalna, vendar pa v Združenem kraljestvu je veliko pomislekov, da bo nova vlada dejavno proti obnovljivi viri energijo in da bo to pomenilo, da ne bomo dosegli obvezujočih ciljev za zniževanje emisij. Nedavno je vlada prejšnji teden dejala, da bo pristojbina za podnebne spremembe sedaj napretena tudi obnovljivim virom ne vem, ali je to nepoštena konkurenca. Kar se tiče jugo-zahoda, pa smo nedavno pravili poročilo, da obnovljivi viri ustvarjajo veliko delovnih mest in tudi dodano vredno za ekonomijo. Kljub temu pa, ne glede na to, kar se bo zgodilo pravno gledano, Hinkli že ima slab učinek na obnovljive vire. Hinkli je imel veliko kritične mase za naslednje leto in tega sedaj ne bo za nove dobavitelje in zame je to primer pomankanja poštene konkurence. Potem pa tudi vprašanje, kdo plačuje za Hinkley in kdo bi plačal za obnovljive vire. Nasplošno, moje vprašanje, v kateri fazi bo postalo vprašanje, ali je vlada zavezana obnovljivim virom, da bo to postalo konkurenčno vprašanje, kljub temu, da pač imajo vlade možnost izbire energetske mešanice. Pri meni veliko sprašujejo o tem, kaj ti zdi se, da vlada nasprotuje tistim, ki želijo eh, izpostavljati obnovljive vire energije. Hvala lepa. Mislim, da je težko dati natančen odgovor. Kaj ti morala bi se ogledati konkretne odločitve, ki so bile sprejete, ko so podporne scheme bile spremenjene, zato da bi ocenila, ali so bile spremenjene na tak način, da to spreminja konkurenčnost, ali pa je to bilo storjeno tako, da omogoča konkurenčnost. Na splošno je to, kar počnemo, to, da skušamo minimizirati državno pomoč, kolikor se le da. in seveda nisem bila vzoča pri tej odločitvi, kolikor vem, je bil to dolgotrajen postopek in želeli smo zagotoviti, da ne bo preveč kompenzacije, da bo torej strošek za davkoplačevalce, kar se da, nizek. V tem trenutku ne morem povedati, kako to vpliva na nadaljni razvoj celotnega energetskega sistema v Združenem kraljestvu. Lahko gibam. Če bo prišlo do temeljnih sprememb pri podpornih schemah, naprimer pri obnovljivih virih, potem bi se vlada Združenega kraljestva obrnila na komisijo, zato da bi dobili novo oceno, kako bo to delovalo. Del razprave mora torej spoštovati ne samo to, da ima država možnost izbire energetske mešanice, temveč tudi to, da je potrebno sprejeti nekatere spremembe, ki sledijo potem. In to je tista prava politika. Ne gre samo za odločitev o energetski mešanici, gre tudi za to, kaj bomo imeli potem kasneje, kar se tiče uravnovešanja raznolikega sistema. Lahko pa se vrnem na to še kdaj kasneje. Marco Valli. Marco Valli. Presidente, grazie al commissario. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, komisarka. Govoril bom italijansko. To je vprašanje, ki zadeva mojo državo, pa tudi nekoliko splošno vprašanje. Kriza z leta 2009 je prebrodena, kar se bančnega sistema tiče več ali manj, ne pa, kar se tiče politike varčevanja. Kar neko podjetje je šlo v stečaj in banke so izgubile 120 milijard evrov, čeprav posebno v zadnjih 4-5 letih. Tudi z našim finančnim ministrom Padoanom ste se sestali in ste govorili o slabi banki in o potrebi po ločitvi slabih posojil kar predvsej pomoči smo že imeli, veliko sredstev je že bilo namenjenih in sedaj imamo celo že tudi dividende in bonuse za direktorje in delničarje. Zdaj pa bi moralo iti za to, da bi davkoplačevalcem dali gotovost, da ti stroški ne bodo napreteni njim, kaj se bo zgodilo, če bi bilo tako. Občutek imam, da se to lahko zgodi. Imamo predvsej izkrivljanja konkurenčnosti v evromočju, naprimer tudi v Nemčiji in v pri poročilih po državah to ni bilo izpostavljeno, vendar pa Nemčija ima trgovinski presežek, ki ni v skladu s šestečkom. Vprašal sem že gospoda Moskovicija, sedaj sprašujem tudi vas. Kaj naj naredimo, če se država, kot je Nemčija, obnaša tako in ima taka trgovinska neravnovesja? Kaj mislite o tem? Mar ne mislite, da bi bil to trenutek, da sprememo ukrepe? Well, on, on uh, Italian Hvala lepa. Kar se tiče italijanske bančne reforme, smo v tesnih stikih z italijanskimi organi, da s finančnim ministrom Padovanom sem se sestala tudi že prej in službe so v tesnih stikih. Kar se tiče spostavitve slabe banke, kot jo imenujemo, slaba banka je torej nek način, kako prevzamete slaba posojila od bank. To je eden od ukrepov, zato da jim pomagamo, da začnejo spet posojati realnemu gospodarstvu. In tako torej dajo zagon temu realnemu gospodarstvu. Imamo še vedno tehnična. pogajanja o tem, tako da je vse še precej odprto, vendar pa kar se tiče slabih posojil imamo kar nekaj različnih možnosti. In to ni nujno vedno samo državna pomoč. Če lahko slabo posojila prodamo po tem, kar se priznava kot tržna cena, potem to ni vprašanje državne pomoči. Seveda, to ni tako enostavno, kot se morda zdi, kajti pogosto je razlog, zakaj imamo slabo banko, zato ker trga ni za slabo posojila. In zato moramo načelno se pogovarjati in najti metodologijo, ki nam omogoča zastaviti si ceno, ki se obravnava kot tržna. To je ena od možnosti, potem pa imamo še druge možnosti, da tu gremo bolj na področje državnih pomoči. To je ta splošna pripomba, ker glede specifičnega italijanskega primera ne morem nič reči, ker primer še traja.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 rad bi spregovoril o prihodnih vidikih. Eurofederalisti zlorabljajo politiko konkurence. Jaz predstavljam novo skupino in mi nismo za nadnacionalno enotno razmišljanje. Bolj smo za sodelovanje vlad na gospodarskem področju. Želimo si skupnega trka za storitve in dobrine. Tukaj dvomov ni. Zato potrebujemo tudi pošten nadzor nad eh, konkurenčnostjo. Vendar pa zastavlja se vprašanje, ali potrebujemo vedno znova standarde, vedno nove standarde in institucije. Saj imamo vendar subsidijalnost. Ne moramo vsega poenotiti. Eurofederalisti pa menijo, da je skupni trg odličen izgovor za to, da harmonizirajo kar vse, kar je potrebno doseči. Naprimer, imamo kritiko državnim pomočem, strani Marian Tyson, potem imamo kartele, pa obdavčitev topačnih izdelkov in stroški mobilne telefonije. To so manjša področja, raznolika. Ne želim pa sedaj iti v podrobnosti, želim gledati širše, gledati na celotno politiko. Mar bi sedaj morali spostaviti energetsko unijo, saj lahko imamo enake možnosti za potrošnike samo z energetsko unijo. Kaj pa socialna unija, ki jo zahtevajo tudi federalisti in davčna unija, ki bo potem na tapeti ali da bi vsi morali imeti enake pogoje. Torej, seznam federalistov je neskončno dolg. Rad bi vedel, kje se bo končala ta ideološka politika. Well, it is, it is very simple, uh, to je zelo enostavno, kajti skušam na vsakodnevni podlagi braniti to, kar se mi zdijo evropske vrednote. Enaka obravnava, enaki pogoji za velike in majhne. In mislim, da ima Evropska unija pomembno misijo in to je ustvarjati upanje za veliko evropejcev, ki so omejeni, nimajo delovnega mesta, naprimer, in ne morejo poskrbeti za svoje družine. Ko to pravim, pa vse skupaj postane zelo tehnično. Po mojem mnenju bomo morali potem ustvariti pravi enotni digitalni trg in digitalno unijo in potem kapitalsko unijo, ki bo lahko ustvarjena delovna mesta, ki jih ljudje potrebujejo. In po mojem mnenju mora to biti storjeno v evropskem obsegu. Kajti to je tista pot, ko ustvarjamo potem možnosti za naše državljane. In pri tem mislim, da moramo najti pravo ravnovesje kako početi stvari v evropskem obsegu. In to je potrebno početi, če želimo biti uspešni globalno gledano na globalnih trgih. In zelo odločno, torej vsak dan se zazemam za to, tudi na panevropski, na nek način torej nadnacionalni ravni. Oh, eh, Hvala lepa. To je bil krok političnih skupin, sedaj pa vprašanja ostalih, vendar pa nekoliko že zamujamo, tako da bomo vzeli vprašanja skupaj. Najprej Markus Ferber. Hvala lepa. Kratek bom. Tri teme bi rad omenil v okviru delovne skupine. Konkrečno pravo smo pripravili študijo, ki smo jo predstavili včeraj kar se tiče digitalizacije v naših družbah. Sami boste tudi naredili preiskavo sektorja. Nam lahko poveste kaj o tem, kdaj bomo dobili prva dognanja. Drugič, govorimo o uniji kapitalskih trgov, kako bi lahko torej kapitalske trge bolje združili. Po drugi strani pa imamo trge, kot so telekomunikacijski, energetski, letalski, kjer prek konkurenčnega prava želimo zagotoviti, da bo v državah članicah možna organizacija te konkurence in da bo prišlo prek tega do integracije trgov. In tako ustvarjamo v bistvu podjetja, ki so globalno gledano nekonkurenčna in kandidati za prevzeme strani drugih. Torej, potrebno je imeti konkurenčnost, ne samo v interesu potrošnika, temveč tudi globalno gledano, torej podjetja, ki lahko preživijo. In potem nekaj me čudi, dolžina postopkov, še prav posebno v digitaliziranem svetu. Ko vidimo, da je primer Microsoft trajal pet let, pri Google smo že v petem letu in tukaj gre vedno za zlorabo dominantnega položaja, ki postaja potem še naprej. Kaj lahko storite, da bi pospešili postopke na tem področju? You, Najlepša hvala. Peter Zibor, izvolite. Meine Fragen knüpfen an an Fragen. Ja, moje, moje vprašanje so povezana z tem, kar je gospa Ferreira že povedala prej. Namreč eh, govorimo o davčnih stališčih in eh, pravici do pomoči. Preden boste pripravili smernice glede davčnih stališč, si morate ogledati posebne primere, ste rekli. Ampak to se mi zdi malce nenavadno. Pri smernicah eh, je namenjih, da svetujejo zakonodaji kasneje. In prepričan sem, da se je Evropska komisija ogledala, kaj je v skladu z določeni, določeno zakonodajo Evropske unije pri davčnih stališčih in kaj ne. Zanima me, zakaj pri teh smernicah za davčne, davčno stališče ne pripravite nekaj skupnega, kar lahko potem dopolnjujete za posamezne primere. V nasprotnem primeru se mi zdi, da bomo smiselne smernice dobili še več čez nekaj let. Dosedanja praksa pa se bo do takrat nadaljevala. Moje drugo vprašanje se nanaša na samodejno izvonjavo informacij, če bo do tega kdaj prišlo. Sindikati so pripravili študijo o McDonald'su in povedali so nam, da je bila komisija zadovoljna, da so dobili to komisijo, namreč eh, sami očitno nimate dovolj sredstev in osebja za pripravo takšnih študij. Ali mislite, da imate na voljo dovolj sredstva in, osebi, in osebja za to in zanima me, ali bo samodejna izmenjava mor informacij možna? oziroma ali bo imela komisija dovolj osebja, da te informacije, ki bodo posredovane, sploh obravnava. Hvala, Iva Ponova, izvolite. You, Najlepša hvala, predsed, gospod predsednik, in veseli me, gospa komisarka, da ste danes z nami. Zanima me, kako je z preiskavo glede e-trgovanja v komisiji. Komisija je razposlala 50 strani dolg vprašalnik trgovcem po vsej Evropi, s katerim želi pridobiti informacije glede tega, kakšne težave nastopajo, ko trgovci prodajajo svoje, svoje izdelke po, po celotni Evropski uniji. Torej, kakšne težave nastopajo pri tem, ko se izdelki prodajajo po vsej Evropi preko meja nacionalnih držav. Skupaj z določenimi z določenimi kolegi eh, menimo, da je ena izmed prioritet naše skupine, parlamenta in tudi komisije, da se razvijajo smernice za DSM. Dobro je torej, da pomagate našemu trudu z zakonodajnimi možnosti, ki jih imate. Nam lahko torej poveste, kako napredujete na področju e-trgovanja in eh, kdaj dobite odgovore iz posvetovanja deležnikov, ter kdaj boste naredili naslednji korak. Prosim, da ste čim bolj specifični. Najlepša hvala, komisarka, izvolite. Well, much, uh, hvala za komentarje glede tega vprašalnika o e-trgovanju, ki smo ga razposlali. Prve rezultate bomo prejeli v začetku naslednjega leta. Kot ste že omenili, gre za zelo dolg vprašalnik. Dobro, ni sto strani, ampak skoraj sto strani ponekod. Te vprašalnike smo razposlali mnogim različnim podjetjem. Prav zato je to tudi dobra priložnost, da se zahvalimo tem podjetjem za njihovo podporo. Vem, kako naporno je predelati tako vprašalnik, koliko truda morajo vložiti v to, Ne gre za dve minutki in to je to, gre za dolg vprašalnik in resnično cenimo dejstvo, da so si podjetja vzela čas in pripravila skrbne, dobro pripravljene odgovore. Le na tak način lahko dobimo pogled, ki ga potrebujemo. Mislim, da bomo dobili kar nekaj dobrih in pomembnih rezultatov. Na tak način bomo lahko razlikovali med ovirami zaradi jezikovnih težav, zaradi kulturnih razlik in po drugi strani ovir, ovir do katerih prihaja do, raz, zaradi različnih uh, ureditev, zaradi dostave in tako naprej. Upamo, da nam bo to omogočilo tudi v pogled v to, kar bi lahko vi v prihodnosti pripravili. Torej, v začetku naslednjega leta bomo pripravili uh, rezultate tega vprašalnika. glede digitalnega enotnega trga, tukaj želimo integrirati trge. V določenih državah imamo zelo nacionalne trge na področju e-prodaje, namreč le nekaj, zelo majhno število evropejcev nakupuje v e-trgovinah iz drugih držav. Seveda zelo malo ljudi lahko tudi izkorišča te storitve, ko zadeva telefone, naročnine za televizijo in tako naprej. Prav to je najbolj pomembno. Ugotoviti moramo, kako do več vse evropskih podjetij, ki bi delovala čezmejno. Namreč ni dovolj, če se podjetja združujejo znotraj nacionalnega trga. Na tak način dobimo samo manj konkurence znotraj nacionalnega trga. Naš namen pa je, da bi povečali trg, ga razširili. Dobiti želimo vse evropski notranji trg, tako da bi imela podjetja tudi več priložnosti za eh, pridobivanje novih strank. Omogočiti moramo to integracijo trga in upamo, da nam bo ta vprašalnik pomagal. Enako velja za kapitalski trg. Namreč iz svojih izkušenj vem, kako težko je vključevati v eh, kapitalski nacionalni trg. To smo poskusili na danskem, ampak ni šlo, ker je bil trg premajhen. Če želimo podjetjem omogočiti več sredstev, moramo vse to opraviti na evropski ravni. Nove vrste obveznic in eh, podobne inštrumente potrebujemo, ampak o tem ne govorimo dovolj. Je pa zelo pomembno za ustvarjanje novih delovnih mest. Vsekakor želimo pospešiti naše postopke. Ustvariti želimo boljši dostop za podjetja, več orodi za upravljanje podatkov, tako da bi bili postopki vse hitrejši. ko eh, delamo proti monopolom, je problem ta, da ljudje, s katerimi mi želimo sodelovati, včasih ne želijo sodelovati z nami. In prav zato uporabljamo orodja, ki jih imamo za pridobivanje informacij. To pa je pomembno tudi, ko gre za davčna stališča, namreč pospešiti moramo postopke. Zakaj potrebujemo jasne primere, da pripravimo splošne smernice? zato ker potrebujemo znanje in izkušnje na tem področju. Če želimo bolj šir, širše, bolj konceptualne smernice, moramo pridobiti informacije. Pridobiti, na ta način lahko potem pripravimo uredbo. Torej, pripravimo smernice in uh, potem rečemo, če sledite tem smernicam, boste delovali pravilno. Potem pri posameznih primerjih pa se posvetimo državi članici in jo prosimo, da spremeni svojo zakonodajo, svoje postopke in tako naprej. Torej, postopke, ki so podlaga za konkretno davčno stališče. Na Irskem so odpravili določene postopke, ki so se podvajali. Prišlo je torej do nacionalnih sprememb in eh, to je dobro. V Luksemburgu so spremenili način izdajanja davčnih stališč, tako da je ta postopek sedaj bolj transparenten. Torej, sodelujemo z državami članicami in jih pripravimo do sprememb, ki so nemudne. Na ta način hitreje ukrepamo. Ampak prav imate, če bi, se, če bi bile smernice preveč oske, potem to ne bi prineslo željenih sprememb. Kar se tiče orodij, mislim, da imamo primerna orodja seveda pa ta orodja tudi posodabljamo. Namreč obdelati moramo veliko podatkov in prav zato namenimo čim več eh, kadrov tem nalogam. Seveda pa moramo delovati v okviru ljudi, ki jih imamo na voljo. Dobro bi bilo, če bi imeli več osebe, ampak z osebjem, ki ga imamo, opravljamo svoje naloge, saj jih dodelimo najpomembnejšim primerom. Najlepša hvala. Alfred Sant, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Upravljanje politike konkurenčnosti sledi eh, določenim smernicam. Namreč eh, to, da želite vzpostaviti enake pogoje za vse, je zelo dobro. Ampak eh, ogledati si moramo potrošniške trge in trge, ki omogočajo največje dobičke. To pa koristi največjim podjetjem. Pravila za državno pomoč so bila posodobljena in adaptirana, kar je dobro, saj to omogoča širši pogled povezane Evrope. Problem pri državni pomoči pa je to, da ta ne more biti vključena v pravila za pravično konkurenčnost. Namreč eh, včasih se lahko potvarja podatke glede državne pomoči, tako da je ta v eh, nacionalnem interesu, naprimer. Ekonomske razlike med evropskimi partnerji so vse večje in prav zato je to velika težava za Evropsko unijo. Deli Evropske unije, ki zaostajajo, nimajo dovolj instrumentov, da bi lahko spodbujali dejavnosti na svojem teritoriju. Nimajo dovolj naložb in eh, prav zato ne morejo posegati v državne intervencije, in ne morejo vzpostaviti novih projektov ter novih delovnih mest. Te intervencije ponavadi nimajo velikega vpliva na enotni evropski trg. Prosim, da zastavite svoje vprašanje. Torej, razlike v Evropi so velike. Državna pomoč, ki se dodeljuje, lahko še poveča razlike med državami. Veliki konglomerati so lahko kontraproduktivni v območju enotne valute. Zanima me torej, ali bi bilo možno, da upravljamo revizijo pri določenih delih skupnega trga, predvsem kar se tiče modernizacije pravil za državno pomoč, naprimer pri letalskih podjetjih. To bi lahko storili z revizijo tega, kako državna pomoč pomaga določenim regijam. Mislim, da bi na tak način lahko pomagali določenim regijam, ki zaostajajo. Hvala, gospod Andreas Švab, izvolite. Hvala, gospod predsednik, komisarka. Rad bi se navezal na dve vprašanji, ki smo jih že slišali pri vprašalniku glede notranjega trga ste omenili, da ni preprosto pridobiti ta, vse te odgovore in prav zato me zanima, ali ste že preverili, ali ne bi bilo bolje tukaj uh, uporabiti osmi člen uredbe 1 skozi 2003, ki bi omogočal hitrejše postopke. Do tega še ni prišlo, ker je zapleten postopek, ampak. Uh, Seveda imamo včasih tudi možnost, da uporabimo hitre postopke, nujne postopke. To bi bila možnost, torej kako to preverimo. Gre za osmi člen eh, ureditve o postopanju. Pa še prošnja za politični odgovor. Tukaj imamo 5 do 10 eh, ključnih tehnologij v Evropi, kjer smo še vedno vodilni na tem področju. Torej, na teh področjih nimamo konkurenčnosti znotraj Evrope, imamo pa konkurente izven Evropske unije. Druge države imajo nekakšne vojaške in podobne proračune, ki niso podvrženi pravilom za državno pomoč in omogočajo uspodbujanje takšnih ključnih tehnologij. Če nam ne bo uspelo uspodbujati teh ključnih tehnologij, potem obstaja tukaj tveganje, da bodo te tehnologije pobegnile iz Evrope. Ali ne obstaja torej možnost, da bi imeli širši okvir za državno pomoč za te majhne, specifične, ključne tehnologije? Hvala. Najlepša hvala, Tibor Sani. Eh, <clears throat> hvala predsedujoči. Ja, tudi eh, iz statističnega pogleda se nam zdi, da je konkurenčnost dobra, če je pravično urejena. Ampak tukaj ne gre samo za konkurenčnost med tradicionalnimi akteri, kot so podjetja, ki tekmujejo med seboj na enakem področju. Imamo tudi konkurenčnost med starimi in novimi industrijami. Izpostavil bi predvsem en sektor, gre za um, sektor urbanega prevoza oziroma storitev Uber. Mnogo držav članic je že pripravilo zakonodajo ali pa jo pravkar pripravlja, glede tega, kako obravnavati takšne storitve. Ampak eh, skrbi me, da bomo na začetku dobili veliko različnih zakonodaj glede enake storitve v posameznih državah članicah. Potem bo zaradi tega nastopile težave v prihodnosti. Morda bi lahko komisija pripravila smernice ali priporočila za države članice, kako obdavčiti in urediti takšne nove industrije. Hvala. Thank you. Najlepša hvala, gospa komisarka. Izvolite. Ja, glede zadnjega vprašanja o tem, ali lahko pripravimo smernice na tem področju. Ja, to bom posredovala kolegici na področju Eh, prevoza. Ona bo to bolje obravnavala. Ne le države, ampak tudi mesta sprejemajo pravila glede tega, kako Uber deluje v njihovem področju. Ne vem, ali smo že pripravili dobre odgovore na to vprašanje. Razmisliti moramo, kako obravnavati Uber. Gre za taksi ali pa za prevoz to moramo odgovoriti, preden lahko pripravimo smernice za ureditev teh storitev. Po eni strani nam je všeč ta uh, konkurenčnost, po drugi strani pa je legitimno, da podjetje vprašamo, ali so vozniki usposobljeni, ali so potniki zavarovani, ali so delovni pogoji primerni, ali se tukaj plačujejo davki in tako naprej. Mislim, da imajo države članice tukaj kar nekaj težav, glede tega, kako pripraviti to ravnovesje. Ampak kot rečeno, posvetovala se bom s kolegico, ki se temu bolj intenzivno posveča. Kar se tiče začasnih ukrepov, morda eh, boste rekli, da se tukaj ne posvečam temu dovolj. Tukaj imamo samo eno priložnost in pravilno se moramo odločiti. Prav zato morda včasih ne uporabljamo teh eh, umestnih ukrepov dovolj. Primeri, ki jih obravnavamo, naprimer v živilskem sektorju, so bolj očitni, bolj jasni. Ko imamo primer kartelnega dogovarjanja ali monopolov, vidimo, da dobimo pritožbe iz različnih eh, strani. Včasih je pri podjetju, zopr katerega je bila pritožba, težko ugotoviti, kaj je res. Torej, ne želimo uničiti tega podjetja in prav zato moramo biti zelo previdni, ko posegamo za takšnimi ukrepi. To pa seveda ni izgovor za to, da ne bi delovali hitro. Naši postopki morajo biti hitri in učinkoviti in prav zato moramo prioritizirati naša sredstva. mislim, da imam sedaj tudi priložnost, da vam pokažem to brošuro, ki se navezuje na vprašanje. Upam, da si jo boste prebrali in da vam bo koristila. Tukaj eh, govorimo o tem, kako evropski državljani pogrešajo večjo konkurenčnost na področju IKT-ja, farmacije, živil, telekomunikacij in tako naprej. To je naša prioriteta, namreč. Eh, Ugoditi želimo državljanom in povečati konkurenčnost. Prav zato moramo postaviti dobre prioritete in uh, hitro ukrepati na področjih, ki so potrebna. Kar se tiče državne pomoči, modernizirali smo uh, ureditev o eh, državni pomoči pod prejšnjim mandatom, sedaj pa želim, da bi ta ureditva, ta moderni, modernizirana zakonodaja tudi delovala. Namreč to omogoča državam članicam, da bolj ukrepajo same, znotraj pravil, ki obstajajo, ampak vseeno se lahko same bolj odločajo. Ni potrebno vedno obvestiti komisije, se posvetovati in tako naprej, ampak znotraj teh skupnih izjem se lahko same odločajo pod določenimi pogoji. Prvi pogoj je transparentnost. Svojim državljanom morajo pojasniti, kako plačujejo te projekte. In drugič, eh, ocena. Vsekakor je potrebno oceniti, ali ta državna pomoč deluje. Torej, vlade prosimo, da pripravijo metodo ocene za te projekte, istočasno kot pripravijo, kot predstavijo sistem za državno pomoč. Uh, Prav zato imamo bolj osredotočen pogled na to, kateri projekti delujejo in bodo prinesli rezultate. Na tak način omogočamo bolj enotne pogoje za vse. Poleg tega bolje izkoriščamo čas na sestankih na visoki ravni z državami članicami. Opomnimo jih, da morajo upoštevati prijave za državno pomoč. Dobro je, da se ti ljudje srečajo, da izmenjajo svoje izkušnje in se posvetujejo. Včasih se zgodi, da ena država pripravi nek sistem, ki zelo dobro deluje in to je lahko, tak sistem lahko potem uporabimo v drugi državi članici ali pa ga samo malo prilagodimo, namesto da bi morala druga država članica vse to pripraviti od začetka. Najlepša hvala hvala, gospa Verstager, za, ta, za to zelo zanimivo razpravo. Mislim, da lahko na podlagi teh informacij nadaljujemo za pripravo mnenja. Veselimo pa se že tudi naslednjih sestankov z vami in vašega prispevka pri tej strategiji glede konkurenčnosti. Najlepša hvala torej.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 sporočili predsednika. Žal bom malce pohitev. Koordinatorji so ponovili eh, povabilo glede strukturnih reform, da poročevalec in poročevalci v senci delajo hitro, tako da pridobijo podporo odbora in da se potem ponovno posvetujejo z koordinatorji, ki bodo ta, te komentarje odbora tudi upoštevali ustvarjala se je nova politična skupina ENF in eh, zato se je kvota ne povezanim poslancem eh, spremenila. Glede na novo konfiguracijo političnih skupin v odboru je skupina ENF eh, bo zamenjala ne povezane poslance pri eh, izjavah. Poleg tega bodo dodani tudi na seznam za eh, besedo iz občinstva. V skupini, za, delovni skupini za bančno unijo bodo prav tako dobili člana in se uvrstili, ume, udeležili sestankov koordinatorjev. Mark Carney, governor eh, banke v Angliji, bo naslednji mesec prišel na sestanek koordinatorjev. V prihodnosti pa bomo povabili tudi druge guvernerje centralnih bank. SND mnenje za financiranje MSP-jev, potem ELS eh, e pripravlja drugo mnenje jeseni 2015 ali zgodaj leta 2016 bomo razpravljali o šestočku in dvojčku. Predvsem Grčija, Združeno kraljestvo, Hrvaška in Irska bodo prioritete. Koordinatorji bodo pripravili tudi skupno predstavitev septembra z Klausom Reglingom glede ESM-a. Eh, poleg tega se bomo posvetovali tudi z Jerunom Deselborgom, novo izvoljenim, eh, tudi starim predsednikom Evroskupine in izmenjali mnenja. Poleg tega bi lahko organizirali tudi kakšno delavnico. Koordinatorji so poslali svoje mnenje eh, odboru peti glede določenih peticij pri programu Refit. Poleg tega bodo poslali pismo Eh, glede poročila, ki ga lahko pripravi ikon. To vključuje tudi poročilo o davkih in bančni uniji. Pa še trialogi, končni trialog glede direktive o posvetovanju glede zavarovanja poteka 30. junija, dosegli smo politični sporazum glede vseh vprašanj. Zaključili smo tudi besedilo, oziroma to trenutno poteka. Ponovno posvetovanje odbora v skladu z pravilom 73 bo potekalo v začetku septembra. Čestitam poročevalcem. Uredba Benchmark, tudi tukaj je potekal trialog, govorili smo o področju uporabe in drugih vprašanjih glede proporcionalnosti in tako naprej ustvarili smo nekaj napredka, še vedno pa obstaja veliko razlik. Parlament bo pripravil novi kompromisni predlog na tem področju. Torej, to so bila obvestila predsednika. Sedaj pa lahko nadaljujemo z ponovnim posvetovanjem z odborom po uspešno zaključenem trialogu glede poslu, poslu financiranja vrednostnih papirjev. Čestitam poročevalcu Renato Soru to je bila prva uredba glede eh, te teme. Upamo, da bo prišlo še do kakšnega drugega dokumenta. Renato, če želiš, eh, ti lahko dam besedo, ni pa nujno. Izvoli. No, thanks, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, zahvalil bi se vsem, ki so sodelovali in so mi pomagali pri pripravi tega dokumenta. Hvala skupini in vsem poročevalcem v senci ter tudi komisiji in vam, ki ste mi pomagali pri zadnjem trialogu. Hvala. You, Hvala Renato, sedaj pa glasujemo. Najprej testiramo, da vse deluje. Glasovanje je odprto. Okay. Kdo nima kartice za glasovanje? Dvignite roke, prosim. Fernandez. Testiranje je zaključeno. Prav, sedaj pa glasujemo o posvetovanju glede poročila posel financiranja v vrednostnih papirjev. Glasujemo. One ECR too many enega preveč imamo pri EKR. Glasovanje je zaključeno. 46 za, 5 vzdržanih, torej čestitam poročevalcu, besedilo je sprejeto. Sedaj pa lahko nadaljujemo na naslednjo točko dnevnega reda. Izredna razprava o grški krizi. pomembnost zadnjih dogodkov v pogajanjih med Grčijo in evropskimi inštitucijami, je jasna. Naš odbor mora tukaj prevzeti aktivno vlogo in prav zato smo imeli izredni sestanek koordinatorjev v torek zjutraj. Soglasno smo se odločili, da bomo po eni strani v celoti izvajali določbe dvojčka, ki temu odboru dajo ustrezno vlogo v primeru, da se pogaja nov program. Po drugi strani pa smo se odločili tudi, da bomo na tem sestanku pripravili razpravo. Na podlagi pozitivnih izkušenj iz razprave na plenarnem zasedanju Mislim, da je javna razprava vsekakor potrebna in je lahko zelo koristna. V skladu z določbami dvojčka, to je člen 71, 71 uredbe 472, smo imeli sestanek za zaprtimi vrati predsedstva in koordinatorjev, sestali smo se z komisarjem Moskovisijem. To je torej določba iz dvojčka, ki predpostavlja, da lahko pri eh, program, prilagoditvenem programu uporabimo postopek, ko komisar neposredno da informacije predsedstvu odbora ICON. Komisar Moskovici se je strinjal s tem, da želimo redne in konstantne informacije glede postopka, ki poteka. Komisijo smo opozorili, da so določbe v okviru dvojčka tudi nekakšen novi pravni okvir, ne le glede odgovornosti in poročanja, ampak tudi glede izvajanja samega tega prilagoditvenega programa. Seveda obstaja tudi varovalke, ki jih eh, parlament izvaja. Torej pozdravljamo to dejstvo, da se je komisar strinjal in eh, podpr to možnost, da lahko sedaj uporabimo novi pravni okvir na tem področju. Preden odprem razpravo na to temo, bi naredil kratek uvod. Torej nekaj kratkih opask, ki so povezane z tem, kaj naj bi Ekon kot odbor počel, glede na različna politična stališča, ki so seveda v celoti legitimna in normalna saj se razlikujejo med političnimi skupinami. To, kar se je zgodilo, je nekaj, iz česar se lahko naučimo v prihodnosti. Kljub zelo težkim okoliščinam smo dosegli dogovor. Ta dogovor lahko zaščiti enotnost evropskega obmo evrskega območja in po mojem mnenju je pomembno, da smo omogočili večji, večjo količino finančnih sredstev, ki bo pomagala bolje izvajati naslednje korake. Torej, to je konkreten znak za solidarnost do Grčije. Zelo pozitivno se mi zdi tudi to, da, se je, da so se v sklepih eh, sveta zavezali, prestrukturiranju dolga, kar se tiče obrestne mere. Poleg tega bi, raz, bi vas rad spomnil, da so se na vrhu odločili, da je temelj za ta sporazum dogovor, v, uh, dogovor ki, je med grškimi inštitucijami, grškim parlamentom in eh, inštitucijami Evropske unije in o tem so že glasovali tudi v grškem parlamentu. Torej, ta novi dogovor je veliko bolj vzdržen kot prejšnje zahteve. In prav zato bo izvajanje trenutnih programov lažje vključno z vprašanjem pravične redistribucije davkov, boljše uprave in tako naprej. Ne strinjam se s tistimi, ki mislijo, da je ta program enak prejšnjemu. Ne. Jasno je, da je v pogajanjih primankovalo zaupanja med partnerji in prav zaradi tega so bili so bile zadnje ure vrha precej napete. Zaradi tega so v sporazumu določeni novi elementi, nekateri so bili na začetku v zaključkih vrha, pa so potem na srečo izginili. Namreč eh, lahko bi bilo precej negativno, morda celo nezakonito, če bi v besedilo umestili možnost o začasnem izginu izhodu Grčije iz evrskega območja. No, na koncu, na srečo, to ni bilo umeščeno v besedilo, ki bi ga sprejela katerajkoli inštitucija Evropske unije. Sklad za privatizacijo je bil občutno spremenjen in po mojem mnenju je bilo to izboljšano v primerjavi z izvirnim predlogom. Istočasno pa imamo tukaj veliko pogojevanja, predvsem kar se tiče spremljanja izvajanja tega dogovora. To je eden izmed elementov, o katerih moramo res bolj intenzivno razmisliti, predvsem kar se tiče naših skupnih odgovornosti. Torej, odbor mora imeti večjo vlogo pri zagotavljanju demokratične odgovornosti v okviru tega modela, zelo strogih pogojev. Prav zato mora biti parlament bolj vključen v nadzorovanje ter v izvajanje eh, teh pogojev. V besedilu smo videli, da je sicer nekaj različnih eh, pogoje, ampak končni pogoji bodo zapisani v končnem memorandumu, o katerem se bodo še dogovorili. Zaključek eh, vrha pa jasno kaže na to, da imamo tudi mi vlogo pri, te, pri tem postopku. Celotna zgodba nam je pokazala, kako neučinkovita je medvladna, medvladni mehanizem. ISM ni evropski mehanizem potrebuje soglasje vseh nacionalnih parlamentov ali pa skoraj soglasje in prav zaradi tega se tukaj v igro v igr pojavijo notranje dinamike držav članic. Prav zato potrebujemo boljšo, bolj enotno metodologijo za delovanje. ISM se bo morda moral spremeniti, ali bo ostal medvladni sklad, medvladni mehanizem, ali pa bo postal bolj evropski mehanizem. Torej, gre za zelo pomembno vprašanje. Evropske politike namreč potrebujejo dobro, dober temelj če bomo imeli več različnih nacionalnih politik, ki se bodo tukaj umešavale v evropsko politiko, bo to težko uskladiti. Določene manjšinska stališča v nacionalnih parlamentih lahko preprečijo izvajanje takega mehanizma in to je zelo, zelo negativno. Naš odbor mora torej, kot smo vedno naredili, podpreti usklajevanje mehanizmov Evropske unije tudi na tem področju. Hvala, sedaj pa začnimo z razpravo. 14 govorcev imamo, vsak ima na voljo 4 minute, potem pa bomo sprejemali še druge govorce. Najprej gospod Georgijo Kristos, izvolite. Eh, Hvala, gospod predsednik. Po mojem mnenju grška kriza vstopa v novo fazo. Zmotno je sklepati, da pozitivni rezultat vrha evra predstavlja konec grške krize. Zdi se, da je sicer ta vrh preprečil Grexit in takojšnji propad Grčije, vseeno pa bomo morali počakati do oktobra, novembra, preden karkoli dokončno sklenemo v zvezi z osnovnimi scenariji. Po mojem mnenju bi morali sodelovati kljub svojim ideološkim ali političnim razlikam. Ohraniti je treba Grčijo in rešiti dan prvi izziv, s katerim se soočamo, je slabšanje gospodarskih razmer. V Grčiji pred šestimi meseci smo imeli gospodarstvo, ki se je začelo ponovno razvijati in rasti. Primarni proračunski presežek smo imeli, sedaj pa je gospodarstvo v globoki recesiji. Na podlagi neodvisnih strokovnjakov sklepamo, da se bo BDP znižal za 3 do 5 odstotkov v letošnjem letu. Poleg tega obstajajo tudi visoki proračunski primankljaji. Nihče ne ve sicer, kako visok je ta primankljaj, s tem se bomo morali soočiti, kar pomeni, da je izhodišče precej negativno. Gospod Varofakis je storil vse zato, da je uničil vse, kar je še ostalo od grškega gospodarstva, torej nekdanji finančni minister. Naslednji problem, s katerim se bomo soočali, pa je naslednji nova vlada ne ujemlje tega programa kot svojega. To je napaka, ki jo je storila tudi prejšnja vlada. In to je razlika med Grčijo, ki ji ni uspelo, ter Irsko in Portugalsko, ki jima je uspelo najti pot ven. Nova vlada ne jemlje tega programa za svojega, ustraja na ideološkem antagonizmu Visoki vladni uradniki povdarjajo, da so bili sklepi vrha evro pravzaprav ultimat upnikov Grčiji, da je šlo za državni udar proti demokratično izvoljeni vladi, da so delovali tudi proti volji grškega ljudstva, ki je bila nedavno izražena na referendumu. Grški vladi naj bi druge vlade v evromoči tudi podale določene pogoje ki jih vodijo predvsem neoliberalne konzervativne reakcijske sile. Kot kaže, kot kaže so levičarski kolegi v Grčiji morali začeti komunicirati z Evropo, ker potrebujejo 85 milijard evrov, da pokrijejo svoje stroške v naslednjih tretjih, treh letih. Vseeno pa ustrajajo na ideoloških in političnih razlikah, sočasno pa prosijo za več denarja. Tako da to ni najbolj praktičen pristop. Naj podarim tudi to, da nimamo na voljo celovite gospodarske politike. Novi ukrepi, ki so jih predlagali, nameravajo stabilizirati grško gospodarstvo, vendar ti ukrepi ne razvijajo grškega gospodarstva. Mi potrebujemo gospodarski razvoj. V Grčiji kaznujemo produktivni zasebni sektor, zato da se izognemo strukturnim spremembam v državnem sektorju. To se bo moralo spremeniti, je pa težko, glede na to, da se vlada nagiba bolj na levo. Vlada je tista, ki mora začeti znova, sicer se bomo o istem problemu pogovarjali v roku treh, štirih ali petih mesecev. Grčija ima velike težave zaradi obsežne državne birokracije, veliko denarja se izgublja, pokojninski sistem stane več kot 14 odstotkov BDP-ja, kar je evropski rekord, več kot 50 odstotkov prihodkov dobimo preko državnega proračuna. Še en problem. Kolega, prosim, da se držite dodeljenega časa 4 minut. Zaključite, prosim. Ja, zaključujem. Sam sem poslal analizo situacije tudi vsem kolegom preko elektronske pošte. Se opravičujem, ker se ne <laughs> držim dodeljenega časa za govor. Politična nestabilnost nas čaka. 39 vladnih poslancev ni glasovalo za vladno politiko. Naša stranka in druge proevropske stranke so pomagale pri pokritju te vrzeli. Vseeno pa obstaja element politične nestabilnosti v smislu, da obstaja velika verjetnost, da bo Siriza vladajoča stranka verjetno doživela razkol. Upam, da se bomo temu sicer izognili. Morda nas čakajo nove volitve, ampak to vrstnemu političnemu razvoju se moramo izogniti. Sočasno pa državna birokracija, ki jo nadzirajo državljani, Tedaj vas pa res prosim, da zaključite, sicer ostali ne bodo dobili besede. Hvala lepa. Marija Joao Rodriguez. Marija Joao Rodriguez. Ja. Hvala, predsednik. V ponedeljek se je Evropa uspela izogniti razpadu evroobmočja in tako imenovanemu Grexitu. Vendar moramo priznati, da dosežen dogovor ni pravičen, trajnosten dogovor. Drugačen je od tipičnega dogovora, kot ga predstavlja trojka. Obstajajo nekatere pomembne razlike, ampak vseeno se mi zdi, da dogovor v tej obliki ne bo prinesel trajnostnih, poštenih, pravičnih rešitev za Grčijo. Rešitev, ki si Grčija zasluži. Razlog je moč iskati v pogajalski politični metodi, ki se je uporabljala. Naj povem, da smo bili veliko bližje poštenemu, trajnostnemu dogovoru. Ta rezultat je potem nekako bil iztirjen, zato ker se je uporabila napačna politična metoda kar nosem lepam. In to je bilo jasno vidno med soboto in nedeljo. Metoda skupnosti je bila opuščena, medvladna metoda je bila nasilo uporabljena za to, da so predstavili drugačno rešitev. Komisija je zauzela bolj sekundarno vlogo, Evropski parlament ni uspel odigrati vloge, ki bi jo moral. Sedaj imamo na voljo sporazum, ki je drugačen od tipičnega trojkinega sporazuma, ampak vseeno je treba ta sporazum izboljšati pri nekaterih kritičnih točkah. Kot prvo, fiskalna konsolidacija. Seveda potrebujemo uravnotežene javne finance v Grčiji, ampak vsem je jasno, da. Za voljo fiskalne konsolidacije ne smemo zaustaviti rasti in oživitve gospodarstva v Grčiji. Kot drugo, Grčija dejansko potrebuje globoke reforme, ampak ne moremo početi napak, ko gre za prednostne naloge. Prednostna naloga bi morala biti ta, da se vzpostavi učinkovita javna administracija, učinkovito in pravično pobiranje davkov, ne pa tiste običajne reformne prednostne naloge, kot so naprimer liberalizacija trga dela ali karkoli že. Ko gre za pokojnine, ja, dejansko potrebujemo reforme, zato da bo sistem pokojnin bolj vzdržen. Ampak paziti moramo tudi na to, da ne bomo pokojnin revnih družin znižali, ker so pokojnine zadnja varnostna mreža, ki preprečuje, da bi grško prebivalstvo živelo v bedi na ulicah. Zato moramo biti previdni glede reform, ki jih snujemo. Privatizacijski sklad imamo sedaj na voljo, to je nekaj novega. Izogniti se je treba očitnim napakam. Ne vem, ali je bila podana realna ocena premoženja, ki je na voljo. Ne vem, ali res lahko računamo na 50 milijard, ki naj bi jih dobili iz prodaje premoženja. Ta sklad bi moral postati naložbeni sklad, ki bo koristil grškemu gospodarstvu. Tako da nas čaka še ogromno dela na tem področju. Še par besed o dolgu. koliko strokovnega znanja več pa še potrebuješ, da prideš do zaključka, da dolg v Grčiji nikakor ni vzdržen. Potrebujemo pametnejšo strategijo, zato da se breme, ki ga dolg predstavlja, zniža. Obstajajo bolj učinkoviti načini, da se ti problemi rešijo kot zgolj nominalni ukrepi. Potrebujemo nujne rešitve tudi za ta premostitveni del posojila. Evropska komisija predlaga, da se uporabi Evropski mehanizem za finančno stabilnost. To je dobro. kar pomeni, da se vračamo nazaj k metodi skupnosti. Zato bi za konec rekla rada samo še to, da je metoda skupnosti tista prava rešitev, ki jo potrebujemo. Evropski parlament in komisija potrebujeta več uloženega truda v to, da se najde rešitev, potrebujemo integriran okvir, znotraj katerega bomo tudi Evropsko monetarno unijo usmerili v pravo smer. Hvala. Kolega Marijas. Hvala lepa, gospod predsednik. Odločitev vodi vlad v evroobmočju je bila obsojena na propad. Predvsem zaradi zelo strogih fiskalnih prilagoditev, ki so privedle do večje revščine v državi. To je povzročilo situacijo, v kateri 40 odstotkov Grkov živi pod pragom revščine. Tu je tudi vprašanje primarnega preseška. Mislim, da so bile tu napovedi nerealne, s tem se tudi krši 13. člen pogodbe. Grškemu parlamentu so postavili ultimat, v 24 urah je moral glasovati o tem predlogu pravzaprav so ga vzeli za tavca. Parlament je glasoval proti memorandumu, kot veste. Potem je Evroobmoče poslalo sporočilo vsem državljanom v Evropi, da naj bodo drzni. Dolg je bil prej 170 odstotkov BDP-ja, sedaj je 180 odstotkov BDP-ja in po napovedih OECD-ja naj bi narasel na 200 odstotkov BDP-ja, kar je neozdržno, s tem se ne da upravljati. Trojki ni uspelo. Trinpetdeset milijard evrov smo potrebovali. 27 milijard bomo morali uporabiti za to, da poplačamo dolg iz naslova obveznic na sekundarnem trgu, 40 odstotna stopnja izdaje obveznice na tem področju, preostala sredstva bomo morali nameniti za odplačilo dolga. Trojka je skušala po svoje roke prevzeti tudi grško premoženje. 25 odstotkov tega premoženja bomo morali izkoristiti za dokapitalizacijo bank. Upam, da bo dokapitalizacija bank delovala, da bo uspešna, da bank ne bomo zapirali. Potem je tu še vprašanje privatizacije regionalnih letališč, naprimer nemško podjetje Fraport jih bo kupilo, potem je tu še pristanišče v Solunu. Trojka je tista, ki namerava prevzeti grško suverenost s to vrstnim početjem. Argumenti Ala Šojbel so zamajali temelje, na katerih stoji evro. Evroobmočje delimo sedaj na posojilo dajalce in posojilo jemalce. Vladavina močnejšega tu prevlada nad šipkejšim. 35 milijard evrov bo Grčija morala še prejeti, ker ji ta sredstva pripadajo je to Evropska unija, kakršne si želimo? Je lahko res Nemčija odgovorna za usiljevanje novega memoranduma o Grčiji, ki vsebuje vse te restriktivne ukrepe? Ne pristaje na kakršno koli odpisovanje dolgov in Grčija bo zagotovo odgovorila tudi trojki. Hvala, Kora. Graag in het uh, Nederlands. Hvala lepa. Predsednik, bom govorila po nizozemsko tokrat. Gospod predsednik, če si zadeve pogledamo nekoliko bolj na dolgi rok, velja, da če se sklene sporazum, so ljudje srečni, odpirajo se šampanci in vsi so srečni. V tem primeru to ne deli. Ne drži nihče, se ne veseli tega sporazuma, Vsi so zelo zaskrbljeni nad tem, kaj se bo zgodilo z Grčijo. Pravzaprav gre za zaupanje. Zaupanja ni, izginilo je, zato ker je v zadnjih nekaj letih potekal vrh za vrhom toliko sporazumov, toliko razprav o novih reševalnih programih. Govorili smo o misijah trojke tako pogosto, ko sem bila na nizozemskem članica oziroma predsednica odbora za proračun, smo se veliko krat pogovarjali o Grčiji. Pogajanja se bodo morala v prihodnih mesecih nadaljevati, ne vemo, kakšen bo rezultat pogajanj, si pa želimo, da bodo pogajalci uspeli opraviti svoje delo v dobrih okoliščinah in pogojih, da bodo imeli dostop do vseh informacij, ki jih potrebujejo. Kot ste že rekli, gospod predsednik, verjetno bi več podarka morali dejati pogojevanju, spremljanju, preden se karkoli odobri. Večji nadzor potrebujemo nad situacijo. Na podlagi izkušenj vem, da čim zagotovimo nekoliko več prostora za dihanje Grčiji, se bo vse skupaj upočasnilo. Reforme, o katerih govorimo, so pomembne. O tem ne govorimo zato, ker radi poslušamo sami sebe, temveč zato, ker so reforme nujno potrebne. Grčija bo morala tudi na mednarodni ravni zauzeti nov položaj, to pa lahko stori zgolj, če bo njeno gospodarstvo konkurenčno, to pa ne bo konkurenčno, če trg dela ne bo tak, kot mora biti, če pokojninski sistem ne bo vzdržen. Strinjam se s pomisleki številnih evropejcev, strinjam se z zaskrbljenostjo, ki se izraža okrog mene. Vlada celo pravi, da reforme sprejema zopr svojo voljo. Zato me zanima, kako bo grška vlada sploh izvajala te težavne reforme glede na to, da predhodne vlade, ki so bile nekoliko bolj predane tem reformam, niso uspešno izpeljale reform. Te reforme je treba izpeljati. Pogajalci bodo morali precej pritisniti v prihodnih mesecih in izkoristiti vse veščine, ki jih imajo, zato da se doseže rezultati. Hvala lepa. Kolega Papadimulis. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Budimo iskreni. Problemi, s katerimi se soočajo Grčija in grški državljani, so rezultat dvojnega neuspeha. Najprej so neuspeh doživeli Grki. To je rezultat uspešnih vlad v zadnjih deset več desetletjih. Nova demokracija in Pasok sta v zadnjih desetletjih ustvarili dolg. Ljudje niso plačevali davkov, zaradi tega je prišlo do strogega vrčevanja, brezposelnosti in visoke zadolženosti. Iz ideoloških razlogov je nepravično, da vlado, ki je bila izvoljena pred petimi meseci, krivite za vse napake, ki so bile storjene v zadnjih 40 letih. Na voljo imamo program, ki ga grška vlada namerava izpeljati, čeprav so številni ukrepi kaznovalni vendar se moramo zazreti v ogledalo. Ali je Evropski parlament odigral kakršno koli vlogo v teh pogajanjih? Ne, nobene vloge ni imel. Je komisija odigrala odločilno vlogo? Ne, sekundarno vlogo je imela. Nemška vlada in njeni zavezniki so odigrali primarno vlogo, zelo kaznovalno logiko so uporabili pri svojem delu, Pozabili so, kaj se je zgodilo v Vrsaju po drugi svetovni vojni. Nemški državljani so takrat imeli koristi od Vrsajskega sporazuma, takrat je potem tudi nastal nemški čudež. Ministr Šojbr pa še danes ustraja na Greksitu. Če resnično želite dobiti od Grčije in grških državljanov najboljše, potem morate iz svojega besednega zaklada črtati besedo Grexit. Slišali smo, da so uporabili medvladno metodo, ne metodo skupnosti na pogajanjih. Parlamenta ni bilo na pogajanjih, Mednarodni denarni sklad je objavil novo poročilo, v katerem piše, da dolg enostavno ni vzdržen, da bo dosegel 200 odstotkov BDP-ja. Ali bo Evropski parlament zahteval, da se razmere razrešijo? Prestrukturiranje dolga je tisto, ki ne bo evropskih davkoplačevalcev stalo veliko denarja, je prava rešitev. Evropski parlament mora odigrati ključno vlogo predvsem pri spremljanju in izvajanju tega programa. Še vedno nimamo sporazuma, pravzaprav še vedno ni na voljo tega premostitvenega financiranja. Nemški časopisi že sedaj iz objavljajo provokativne izjave, spodkopavajo tisto, kar smo dosedaj dosegli. Trenutna nemška vlada je doživela velik diplomatski neuspeh, delala je na tem, da bi diskreditirala Grčijo. Če vam je to všeč ali ne, edina demokratična pot naprej, ki vodi v demokracijo in stabilnost, je, da vlada Sirize in ministerski predsednik Cipras izpeljajo spremembe, se znebijo oligarhov, klientelizma in poskrbijo za to, da bo naša država ponovno postala spoštovana polnopravna članica Evropske unije, kajti to je njena pravica. No. Hvala lepa. Kolega Urtason. Bom govoril po špansko. V nedeljo smo doživeli črni dan v evropski zgodovini. Bom kar tako povedal. Črni dan v zgodovini Evrope zaradi tega, kaj so predlagali in kaj so potem sklenili. In v parlamentu moramo to obsoditi. Poleg tega moramo reči, da med grško vlado in institucijami ni prišlo do pravičnih pogajanj po referendumu. Ne moremo se pravično pogajati, če nekdo grozi, da bo nekoga vrgal ven iz evroobmočja in zaprl banke. V naslednjem monetarnem dialogu moramo dragije vprašati, na podlagi katerih členov v pogodbi so se odločili, da ne bodo tržnim bankam dali likvidnostnih sredstev. Leta 2012 je Evropska centralna banka podelila grškim bankam likvidnost tudi na Cipru, to so bile banke, ki niso imele dovolj kolateralnih sredstev. In takrat so se pogajali o reševanju. Likvidnost so dali tistim bankam, ki niso imeli, imele ustreznih sredstev za zavarovanje. V Grči pa tega niso storili. Zakaj? Zaradi političnih razlogov. To je prvo. Drugo. Priča smo političnemu kaznovanju. Slovaški finančni minister je tweetnil, da je prišlo do vsega tega zaradi grške pomladi. Se pravi, da je ta sporazum zaradi, da je sporazum tako strok zaradi grške pomladi. To je tweetnil slovaški minister in to se mi zdi nedopustno. Poleg tega pa veliko pove o pogajanjih. Tretja zadeva. Zanima me, ali je ta program ki ga izvajamo, izvedljiv ali ne. Evropska komisija pravi, da bo BDP padel med dvema do štirima odstotkoma naj bi bil ta padec in s tem programom naj bi primarni proračunski del uravnotežili. Ne vem, ali bomo uporabili tudi sredstva mednarodnega denarnega sklada. Za šest odstotkov je padel BDP, ampak zanima me, ali je tu sploh kakšna ekonomska logika ta program za Grčijo je samo morilski in ne vem, ali bomo s tem kaj dosegli. Reforme, naslednja zadeva. Vse reforme, ki postavljajo na prvo mesto institucije, bodo prizadele najbolj šibke. Upokojenci imajo res nizke pokojnine. Zakaj ne damo nekaj subvencij za to, da bi ti dobili svojo pokojnino. Boriti se je treba proti korupciji, ne pa da se spravljamo na upokojence. Od Grčije zahtevamo, da v 48 urah sprejme sporazum in zakonodajne akte. Od nikogar drugega v zadnjih 25 letih nismo zahtevali kaj takšnega. Tudi v času trojke ni bilo tako grozno, zato se mi zdi to res nedopustno. Uh, Naslednja zadeva. Zavedati se moramo, kaj se dogaja. Kot odbor za gospodarske zadeve moramo jasno povedati, da je država članica v nedeljo na mizo postavila predlog, ki govori o tem, da bomo državo vrgli iz evroobmočja. To je treba obsoditi. Ne mora ena država biti tista, ki grozi drugi evro državi, da jo bo vrgla ven iz evroobmočja. Evroobmočje lahko razpade. In mi bi morali biti zelo strogi in odločno obsoditi takšno delovanje. Evroobmočje mora imeti svojo prihodnost in Evropski parlament mora jasno povedati, da to vrstno ravnanje ni dopustno. S tem pa zaključujem, ker se mi steka čas. Želim si, da bi Evropski parlament bil bolj kompativen, da bi bolj uveljavljal svoj glas, kajti to, kar se dogaja v zadnjih dneh, je zaskrbljujoče za prihodnost Evroobmočja in Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. pokojnine se bodo začele obravnavati šele z marcem 2016, da bo januarja 2016 začel veljati minimalni temeljni dohodek. To je pozitiven rezultat grške vlade. Gospod Arno. Uh, Hvala lepa. Ta celotna razprava me spominja na zgodbo o mačku. Namreč mačka so dali v radioaktivno škatlo in dokler, mač, dokler škatle ne odpreš, ne veš, ali je mačka živa ali mrtva. Se pravi, podobno kot se je zgodilo v tej zgodbi z mačkom v žaklju. Gre za kvantno mehaniko. Dokler ne odpreš tega žaklja, v katerem je maček, ne veš, ali je zaradi radioaktivnosti mačka umrla ali ne. In zdi se mi, da je zgodba podobna tudi z Grčijo. Ministri so vsem, ki so bili pripravljeni poslušati, razlagati, da je za vse, grš, za vse kriva grška vlada, da ni uspela upravljati svojimi sredstvi. Najbolj drakonski niz ukrepov so naložili Grkom čeprav Grki demokratično niso podprli tega predloga. Danes je na voljo predlog, da se uporabi člen 122 pogodbe o delovanju Evropske unije. Države izven evroobmoče, tudi Združeno kraljestvo, bi morale prispevati k temu novemu reševalnemu skladu. To pa lahko zakonito storijo zgolj, če do tega privedajo okoliščine, ki so izven grškega nadzora. Se pravi, simultano bo to krivda Grčije in tudi krivda drugih. Evroobmočju in Londonu bodo poslali račun za reševanje, ampak tu ne gre za nek hipotetičen problem, gre za vsakodnevno realnost, ki jo doživljajo ljudje na ulicah v Atenah, pa tudi v mestih kot je Solun. Sam sem imel ta čas, da sem lani obiskal to mesto. To mesto bo verjetno najbolj prizadeto, predvsem zaradi tega, ker se zanaša na pristanišče. Videli smo, kaj se dogaja, vidimo, kakšen je odziv ljudi v tem velikem mestu. Grčija izvaja svoje delo trenutno v okoliščinah, ki nismo bili priča v ne vem koliko dolgem obdobju v Evropi. Komisija ima prav, ko pravi, da je situacija izven grškega nadzora, Grčija je v evroobmočju, ne more spremeniti svojih obrestnih mer, ne more spremeniti politike, ne more nič storiti glede dolga, ki ga je dožna. Mednarodni denarni sklad pravi, da bo grški dolg dosegal 200 odstotkov BDP-ja. Ja, nič čudnega kajti ta reševalni sporazum bo grški BDP potisnil še dlje v globine. Grčijo bo stal delovnih mest. Če gre BDP v Grčiji dol, pomeni, da se bo dolg v primerjavi z BDP-jem povečal. Mednarodni denarni sklad pravi, da je dolg neuzdržen in da je celo skrajno neuzdržen. Grčija je v preteklosti storila napake, drži ampak v tem trenutku ni nobene možnosti, da bi svoje dolgove odplačala. Ljudje so obupani, ljudje protestirajo zaradi brutalnosti evroobmočja, ki na vse kriplje brani svoje interese. Škatla, ki smo ravno kar odprli, je verjetno Pandorina škatlica in ne maček v žaklju. Prosim, da zaključite počasi. Pravite, da je vse grška krivda. Mi smo videli, da se bo to zgodilo. Tu ne gre za nek grški mit, ni vam treba biti Kassandra, da napoveste, kakšna grška tragedija bo nastala zaradi vsega skupaj. Hvala. Ne manj. Gospod Anemans. Kolega, Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Ta tako imenovani dogovor z Grčijo ni vreden niti papirja, na katerem je bil zapisan. To je škandal. To je nekaj nič vrednega. To sploh ni dogovor, to je nekaj podobnega kot Versajska pogodba po drugi svetovni vojni, kar je bilo napreteno vsem nam. In imamo samo en žarek upanja. Gospod Šojble je to sam dejal. Dejal je, da je Grexit še vedno realistična možnost. Vsi, ki smo bili za Grexit, smo bili smatrani za trape. Sedaj pa imamo to tudi uradno. To je sedaj prelom z ideologijo institucij in Evropskega parlamenta. V bistvu gre za to, da če je evropski ukrep dober, potem moramo biti za več unije. Enako velja za skupni trg. Smo za skupni trg, vendar pa, kaj pa razprava, različna mnenja o skupnem trgu, takoj, ko se pojavi kriza, takoj, ko pride do moralnega ali dejanskega stečaja, ko vse skupaj spodleti, pa se bodo gospod Galtieri in ostali še vedno zavzemali za več Evrope. Javno pravijo, da mora ESM biti popolnoma prepuščen nadzoru EU. In to je že kar dogma. Čeprav vsi vemo, da to samo pomeni sledenju norosti, katero smo zapadli. Torej, upam, da se bo Brexit res zgodil, strinjam se z gospodom Šoblem. In vsi ti ukrepi, da bi se ne zgodil Brexit, tem ukrepom se moramo odreči, kajti to je slabo za Grčijo. Popolnoma jasno je, da je bila napaka spustiti Grčijo v evroobmoče. Sam se spomnim Didiana Reindersa, ministra za finance takrat, ki je vedel, da so bile številke lažne, vendar pa je potem dejal, da gre za vprašanje geopolitike. Sedaj je postalo jasno, da je to bila napaka in da bi bilo veliko bolje, če bi evropski javnosti že takrat to jasno povedali, če bi imeli organiziran Grexit. Priznajmo si, da smo se motili. To je bil neozdržen načrt. Nemogoče je bilo združevati toliko različnih držav, različnih, kar se tiče fiskalnega področja. Vendar pa tega si še nismo priznali, ker se bojimo, da bo prišlo potem do nadaljnih težav v Španiji, na Portugalskem, morda celo v Franciji. Zamudili smo pravi trenutek, zamudili smo priložnost, da bi popravili zgodovinske napake. In žal mi je za to. Pablo Zalba. Pablo Zalba. Gracias, eh, presidente. Yo no tengo ninguna duda que el problema de... Hvala lepa, predsednik. Nobenega dvoma ni, da problem pri Grčiji ni neozdržnost dolga, temveč pomankanje rasti. Leta 2014 je grško gospodarstvo, kot smo slišali, rasla za nič celih 8 odstotkov. Špansko gospodarstvo je raslo za 1,5 odstotka, se pravi za nič celih 7 odstotkov več. Zgolj za nič celih 7 odstotkov več. Danes smo tudi slišali, da je grško gospodarstvo v upadu med 4 in 5 odstotki, špansko gospodarstvo pa raste s 4 odstotki se pravi 8 odstotnih točk razlike. Kaj se je zgodilo od takrat do sedaj? Vlada, ki je izgubila zgodovinsko priložnost za to, da izpelje potrebne reforme, liberalizirati gospodarstvo, preoblikovati birokratski sistem v Grčiji. Vendar se mi zdi, da je to ključni razlog, ki nas je pripeljal do te dramatične situacije, predvsem dramatične za grške državljane. Zakaj pravim, da vzdržnost dolga ni težava Grčije, temveč rast? Slavno poročilo MDS-a je v letu 2014 po poletju zapisalo, da je grški dolg že vzdržen. Zakaj je takrat grški dolg bil vzdržen, sedaj pa ne več? Takrat je grško gospodarstvo raslo z nič celih 8 odstotkov, kot sem povedal, sedaj pa je v prostem padu kaj naj stori torej grško gospodarstvo, da bi raslo. Tisto, kar je že počelo lansko leto. Reforme, reforme in še enkrat reforme. Bodimo realni. Dokler ni reform, ne bo rasti in seveda se bomo stalno potem soočali z vzdržnostjo dolga. Grška vlada ima zgodovinsko priložnost, ne vem, morda zadnjo priložnost. Socialno podporo ima, družba sicer vse manj podpira vlado, da spremeni družbo, ampak vseeno, še je čas, da se grško gospodarstvo spremeni v produktivno gospodarstvo. Vendar je treba Grkom dati priložnosti, ki si jih zaslužijo, da bodo tudi mladi Grki imeli priložnost in obetavno prihodnost. V nasprotnem primeru bomo Grke slepili in jih privedli v brezno, z katerega se ne bodo nikoli izkopali. Gospe in gospodje, pragmatični moramo biti. Če grška vlada resnično želi izpeljati strukturne reforme zato, da zagotovi rast, bomo morali biti radodarni z njimi in jim tudi pomagati, zato da bodo reforme imeli, imele pozitivni vpliv na gospodarstvo. Kot rečeno, ne smemo dopustiti, da bo gospodarstvo padalo za 4-5 odstotnih točk. Če pa želijo sami to dopustiti, bomo sami težko karkoli storili njim v pomoč. Hvala. You, Eliza Hvala lepa, Eliza Ferreira. Um, colleagues, problem... Poštene kolegice in kolegi, mislim, da je težava preveč resna, da bi se tega lotili zgolj po partijskih linijah ali da bi samo kazali s prstom, kdo je kriv. Osredotočila se bom na to, kako mislim, da bi lahko pomagali kot odbor Ekon. Odbor, ki predstavlja državljane in ki ima obvezo, da si ogleda objektivna dejstva, ki so za našo politično agendo. In to v duhu, ko bomo storili vse, kar je potrebno, vsaj tako je moje prepričanje, da bi Evropa in evromoče ostala skupaj. Prepomembno je, da bi to izgubili. Soočamo se, po mojem mnenju, s dvema težavama. Najprej z osebinsko težavo in s postopkovno. Kar se osebine tiče, monetarna unija ustvarja divergentne trende znotraj tega evromoča. To je bilo znano od začetka. Vendar pa vztrajali smo na tem, ker je to bil politični projekt. In seveda od začetka smo vedeli, da bo zaključek evromoča narejen, zato ker smo imeli politično voljo za zapolnitev vrzeli, ki je obstajala. To je bil koncept. In nekateri teh elementov so bili zapisani v študiji o izvedljivosti, ki smo jo izvedli, skupine Delor, ki je torej predvidela 5 odstotkov BDP-ja za boj proti krizam, ki se lahko vedno pojavijo in se bodo pojavljale. In države članice bi potem na evropski ravni, torej z ustreznimi instrumenti, kot so enajniški tečaj in proračunska zmogljivost, se ne mogli odzvati. Torej, to je to prvo, kar želimo meniti. Drugič, po tej prvotni krizi smo trpeli zaradi pomankanja elementov v tej strukturi in smo padli v. Vrčvalni trans in to ni prineslo rezultatov. To moramo povedati, žal mi je. In sedaj kratkoročno gledano govorimo, da je pred petimi meseci Grčija raste za nicela pet odstotkov, sedaj tudi Španija in Portugalska raste. Ne smemo pa pozabiti, da gre za strošek prilagoditve. Grčija je to bil 26 odstotkov DDV, na portugalskem 8 torej če bomo sedaj rasli nekaj, odstotno bomo rabili 10-12 let, da bomo prišli tja, kjer smo. Torej, hm, kakšna je vrednost teh prilagoditev? Torej, to stališče, da varčevanje rešuje težave, to moramo ponovno oceniti. Še dva stavka, citata. Sredi krize, in citiram, varčevanje upočasni rast in to znatno. In izredni ukrepe glede varčevanja upočastijo rast za zelo znaten odstotek. In če vztrajamo pri tem, bo potem se dolg povečal in prihodki bodo manjši. Torej, to bo pomenilo tudi večje breme na dolg, ker bodo niže plače. To je čista ekonomika. In ta dva stavka sem citirala iz dokumentov IMF. Torej, kar se sebine tiče, prosim, moramo razumeti, da podpora za Grke ni bila za Grke, to je bila pomoč upnikom. In smo to različno uredili v državah članicah. Imeli smo tako bejline kot bejlaute. In sedaj še samo zaključna pripomba, kar se tiče postopka. Glede postopka mislim, da moramo to vprašanje premakniti z medvladnega konteksta na skupnostni, tako da bo vloga komisije in tega odbora za nadzor nad kakovostjo, da bomo lahko zagotovili rast in bodo vsi pridobili, da bomo to lahko zagotovili torej. To bo rešitev za težavo. Kajti medvladna raven vodi k bojem in spore smo že imeli in tega si ne želimo. Evropa je zato, da se temu pre. Dario Šosati. Uh, yes, uh, thank you, Chairman. Uh, I think, uh... Hvala lepa. Mislim, da je glavna težava ta, da imamo celo tukaj, v tej dvorani popolnoma drugačne interpretacije glede tega, kaj se je zgodilo v Grčiji, kakšne so bili razlogi za te razmere in zato se seveda niti ne moremo strinjati glede zdravil. Naj torej spregovorimo o nekaterih zadevah, s katerimi se ne morem popolnoma strinjati. Nekateri pravite, da je to zaradi vačevanja. Eliza je spregovorila o dokumentu IMF, ki sem ga tudi sam prebral. Težava z Grčijo je ta, da je bilo vrčevanje neizogibno v smislu, da pač država ni imela sredstev. Finančni trgi so na neki točki prenehali posojati denar grški vladi. In potem je bil velikanski primarni primankljaj proračunom. Da bi se torej izognili stečaju, je Grčija morala zaprositi za finančno pomoč IMF in države evrobmočja. Ni bilo druge možnosti nadaljevati s tako visokimi izdatki, tako da je vrčevanje bilo neizogibno. To je elementarna ekonomika. Če znižate javno porabo, potem boste imeli recesijo. pod določenimi pogoji, seveda. Vendar pa to je bila edina možnost za Grčijo. IMF pravi, da za države, ki imajo fiskalni manevrski prostor, bi bilo nesmiselno vrčevati in konsolidirati, preden se vrnejo na potrasti. V Grčiji pa to ni bilo možno. Prva stvar je bila ta, da bi povrnili zaupanje prek vrčevanja. Povrnili zaupanje, zato da bi dovolili Grčiji, da se vrne na finančne trge. Vendar pa to se ni zgodilo. Torej, to je ena stvar. Poznamo škodljive učinke varčevalnih ukrepov na rast. Vendar pa težava z Grčjo je bila ta, da ni bilo alternative. In ne smemo biti hinavski glede tega. Drugič, tudi o tem je že bilo govora, da bi sredstva strani upnikov naj bila namenjena naložbam, ne pa poročilu dolgov. Ampak spet, to je spet napačna logika. Če je država zadolžena in če je potrebno poplačati dolg in če država tega ne poplača, potem mora razglasiti stečaj. In potem se pač viri pomoči zmanjšajo, jih nima več. Torej, Države članice so želeli zagotoviti to pomoč, da bi poplačala Grčja dolg in da bi grški vladi omogočili, da potem prihodke lokalnih davkov porabi za naložbe. In spet to se ni zgodilo. Tretjič. Razumem žrtvovanje Grkov, vendar pa upoštevati moramo, da je tako raven plač kot pokojninska raven ekscesivna, kar se tiče zmogljivosti države. Grčija že 15 let živi na posojilih. Raven plač se je povečevala veliko hitreje kot produktivnost, ki je stagnirala. In spet ta prilagoditev pri višini plač in pokojnin je neizogibna za to, da bi zdaj spet prišli na doslednost z razvojem. Če primerjamo pokojninske ravni, na Polskem naprimer, imamo približno tako raven BDP-ja na glavo prebivalca. Pokojnine pa so v Grčiji dvakrat više in to je seveda ne vzdržno. Nekdo jim mora povedati, da so živeli toliko let na posojilih vendar pa nihče jim pravzaprav tega še ni povedal, nihče ni dovolj poguma, da bi to storil. In končno, končati morate, pravi predsednik. Dobro, končal bom, samo še stavek. Mislim, da moramo gledati naprej. Imamo dogovor, ki še ni konec, je začetek celotnega postopka. Zagotoviti moramo, da bo ta program izveden, kajti zaupanja ni več med Grčijo in evropskimi partnerji. Biti moramo zelo strogi, kar se tiče nadzora in pogojev in izvedbo programa. Hvala lepa. Renato Soro. Hvala, predsednik. Se strinjam s tem, da je Grčija v zadnjih 15 letih živela nad svojimi zmožnostmi. Zagotovo, ampak vse tega nismo odkrili z danes na jutri. Poglejte si zgolj ravnanje Grkov, neprimerno terovanje v evromočju. Pomembno pa je tudi to, kdo je financiral Grke. Videli smo, kako so banke financirale podjetja v Grčiji včasih celo po višjih obrestnih merah, kot so veljale drugot, včasih so bile obrestne mere tako visoke, da so tudi povzročile pospešeno rast grškega dolga. No, visuto. Živeli so, kot rečeno, nad svojimi zmožnostmi. To so lahko počeli tudi zaradi bank, ki so ta denar posojale. Kakšen pa je bil rezultat tega? ko so bile banke ogrožene, da bodo propadle, ker so preveč posojale Grčiji, smo se odločili, da bomo z denarjem evropskih institucij rešili te banke in njihove komitente. Vsi vemo, da je velik del evropskih sredstev šel prav za poplačilo posoje zasebnih bank in ne grškim državljanom, kot nekateri trdijo. Sicer je zmotno, da so, oziroma je napačno, da so živeli nad svojimi zmožnostmi, je pa težko spremeniti vedenje ljudi z danes na jutri. Ne moremo kar naenkrat reči, ja, dovolj s takšnim ravnanjem, vsi boste sedaj počeli isto, začenja se vrčevanje. Nova gospodarska politika se izvaja in plače naj bi se znižali še za 25 odstotkov in prihodki prav tako. Ne vem, ali bo tudi potrošnja upadla za 25 odstotkov v tej državi. Pri nekaterih proizvodih vidimo, da je potrošnja upadla za 50, 60, 70 odstotkov, drugot pa skoraj da nič. 40 odstotkov državljanov v Grči živi pod pragom revščine. Tudi smrtnost otrok raste, 43 odstotna je. Takšna politika je napačna in Evropi ne dela usluge. Storili smo napako, zmotili smo se. Nekaj časa nam dajte na voljo za to, da se navadimo na novo delovanje, da se spremenimo. No, vse zadnje smo na oblasti šele nekaj mesecev. Del Evrope se je odločil v luči takšnega delovanja, da se bo maščeval nad tistimi, ki niso uspeli uspešno izpeljati politike vrčevanja, ki je bila neuspešna. Z vso silo se je ta del Evrope spravil na Grčijo in želel kaznovati. O tem bi morali govoriti, ne po različnih scenarijih, o tem, kaj se dogovarja kaj se dogaja na Kitajskem, v Iranu, na Bližnem vzhodu. Svet se premika naprej, mi pa se tu prepiramo, kdo ima prav in kdo nima prav. Ali naj res kaznujemo Grčijo. Ne vem, ali res ni drugega načina, kako najti pot iz te krize. Nima smisla čakati na volitev Francije ali Nemčiji. Skupaj moramo prevzeti odgovornost za življenje 500 milijonov državljanov. Ne gre za dobre in zlobne. Vsi smo bili kdaj pa kdaj nekoliko poredni ali zlobni v svojem življenju. Pomembno je, da postavimo skupne interese, evropske interese na prvo mesto. Sicer nimamo prihodnosti, če ne bomo skupaj. Gracije. Ludek Niedermayer. Hvala lepa, Ludek Niedermayer. Uh, Hvala lepa, na ekonu smo, tako da bom skušal biti pragmatičen in tehničen v mojih štirih točkah. Najprej, dogovor. Ponedeljek ni verjetno najboljši, no, da pa vsi razumemo, kako smo prišli do tega in to moramo sprejeti. Včeraj je parlament, grški parlament podprl ta zakon, to je dobro, sedaj pa mora Unija še prevzeti svoje breme, potem Grki. To je torej zadnja priložnost, da postavimo grke na noge. In mislim, da je to možno. Drugič. Ne vem, zakaj še vedno govorimo o Grexitu. Pragmatično gledano je Grexit nekaj, kjer izgubimo vsi. Tako ekonomično kot politično. Verjemite mi. Verjetno sem eden redkih, ki je. Yeah že preživel spremembo valute, da bi za sedaj ponovno vedli drahmo, ko ni vredostojnosti, ko ni zaupanja, je to ekstremno slaba zamisel, tako za Grke kot za upnike. Tako da ne vem, zakaj sploh govorimo o tem. Tretjič, bolj tehnično, kar se vzdržnosti tiče, vzdržnost je pomembna za upnike. Upniki Grčiji ne dajo abstraktnega denarja, dajo jim davkoplačevalski denar. Tako da Ne vem, zakaj so tako odločili mene glede vzdržnosti Grko. Formalni odgovor je, da ne vemo, ali je to vzdržno ali ne. Vse je odvisno od pogojev. Dobro, sedaj se bi naj rast drastično zmanjšala. Če je to res, potem seveda vse skupaj ne bo zdržno. Če pa vse skupaj izračunamo, nominalna rast BDP je okrog 4 odstotke in inflacija približno 2 odstotka, dvodstotna in če ocenjujemo, da bo proračun uravnovešen, potem bomo v 20 letih se vrnili na 100 odstotkov BDP-ja. Torej, če bi Grki se vrnili na pot rasti, če bi imeli več ali manj uravnotežen proračun, to ni tako težko, potem bi dolg lahko bil vzdržen. Če pa rasti ne bo, če bo proračun neurejen, ne bo vzdržen, potem se bo lahko zgodilo, da se bo vse skupaj zelo spremenilo, kar se dolga tiče. Torej, pozdravljam razpravo zdržnosti grškega dolga in komisija bi morala ponuditi različne scenarije izračune. Zelo cenim IMF, vendar pa v tem primeru se mi zdi čudno, do kakšnega rezultata so prišli. In zadnja točka. V dogovoru mislim, da imajo upniki precej vpliva na nadzor in, in reforme. Vemo, zakaj tako je. In to ni nujno slaba stvar. Če pa si zamem pravico, da vplivam na dolg, potem imam tudi določeno odgovornost. Rad bi se z evromočem in svetom pogovoril, kako bodo ta nadzor opravljali. Kaj ti, seveda, delno smo odgovorni za uspeh programa. Kot sem dejal na začetku, konc koncev, sem zadovoljen s tem, ker smo lahko bi bilo boljše, vendar pa pošteno rečeno, to ni naša krivda, to je v veliki meri krivda grške vlade. Vendar pa še vseeno mislim, da je precej velika možnost, da ne bo uspelo. Hvala lepa, Peter Simon. Ja, liebe kolegen in kolegen. Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da določene napake ne smemo ponoviti. Ne smemo voditi razprave, ki jo vodi svet, kajti nismo svet. Svet se je odločil, da bodo države članice rešile to težavo medvladno. Prav. Ubrali so pot in prejšnji vikend smo doživeli še en vrhunec. Izogniti se moramo napaki, da bi spregovorili o imenu držav in političnih strank, iz katerih prihajamo in to, kar tako slepo, da bi sledili. Mi moramo storiti to, za kar so nas izvolili predstavniki eh, državljani in državljanke Evropske unije. In zato si moramo najprej ogledati, kaj se dogaja, kakšen vpliv ima to na državljanke in državljane. Neodvisno od tega, kdo je zakaj odgovoren ali kriv, se moramo sedaj zavezati temu, da ugotovimo, kakšne so razmere za ljudi, Grčiji. Mi smo torej glas ljudstva in seveda potem ne moremo sprejeti, če gremo v tej smeri, da bi v eni od držav Evropske unije imeli pogoje, ki jih v tretjih državah ne bi sprejemali in bi takoj to postalo nuna zadeva za četrtek v Strasburu, ko nas skoraj ni več tam, ampak vseeno bi o tem govorili in bi imeli mnenje o tem. Torej, zato moramo vsem stvarem ki so bile dogovorjene, kritično gledati pod prste in se spraševati, kakšen vpliv ima to za ljudi. Že prej je bilo govora, ne glede na to, o čem, o čem govorimo, naprimer pokojninski sistem, potem javne storitve, prav. Sklenjeno je bilo, sedaj se to izvaja, vendar pa kakšno je pa naše vprašanje, kakšne posledice ima to za ljudi. Kaj ti vemo, da pokojninski sistemi skušajo sedaj prevzeti breme socialnih sistemov, kot je v moji državi. Ali zdravstveno zavarovanje, ki tega tam sedaj ni zagotovljenega. Zato moramo paziti, da pri teh reformah ne bomo gledali samo na reforme, ki ekonomsko pomagajo državi, temveč da bomo pomagali tudi humanitarno. Če bomo samo varčevali pri prihodkih družin, ja, kaj se bo pa potem zgodilo? Ali naj ljudje umrejo od lakote? Tega si ne smemo dovoliti. Tukaj smo si enotni. Na tem mestu je naša funkcija zahtevati reforme. Dobro, intenziteta, tukaj so različna mnenja. Dobro, vemo, da na splošno reforme so potrebne. To moramo zahtevati. Vendar pa tudi na področjih, ki bodo normalnemu državljanu omogočile preživetje, ki mu bodo omogočile, da zboli, da mu nekdo pomaga, ko je bolan. In da ne bo imel občutka, da ga je država in Evropa postila na cedilu. Zgolj tako bo Evropa to, k čemu stremimo in kar vedno govorimo. Skupnost vrednot, kjer ljudje živijo skupaj. Če ne bomo pazili na to, nam ne bo uspelo in Evropa ne bo na pravi poti. In vsak posameznu med nami, vsak posameznik med nami se mora potem sramovati. Hvala lepa. Tako sedaj pa catch the eye. Sophie Intfeld. Yes, thank you, chair. Um... Hvala lepa. V bistvu me ne skrbijo toliko težave v Grčiji. Recept je znan, veliko dobrih zamisli smo slišali, slabih tudi. Veliko bolj me skrbi Evropa, kaj ti. V zadnjem obdobju smo videli kako zastrupljena je bila razprava, kako evropejci govorijo drug o drugem v obliki karikatur. Ne Cipras, ne Šojble pa ne želite prezeti odgovornosti za to, kar je bilo dogovorjeno. Skrbi me prihodnost Evrope. Z vsem dolžnim spoštovanjem gospodu Anemansu, ki sedi za mano, mislim, da ni dobra zamisel. Evrope zreducirati na carinsko unijo, jo razdeliti. Pozabili smo na dejstvo, da moramo gledati naprej. Globalno 21. stoletje. Če želimo ohraniti našo kakovost življenja, potrebujemo močno Evropo. In težave v Grčiji so take, da se jih da obvladati. Večje težave smo že imeli na naši celini. To ni največja težava. Največja težava je to, da je spodletelo med vladni ravni in da imamo evromoče, ki se ne more spopadati s težavami. Tudi ne s političnimi spremembami po volitvah. Tako da je jasno, da Grčija nujno potrebuje reforme, tako znotraj kot zunaj evromočja, vendar pa EU tudi potrebuje strukturne reforme, kajti sicer se bodo takšne krize še vračale. Najti moramo torej način ne samo, da spet povrnemo grško gospodarstvo na rast, temveč, da se vrnemo k modelu, ko bo Evropa napredovala na podlagi kompromisa. Če se ogledamo krvavo zgodovino 20. stoletja, te celine, smo dosegli čudeže pri premagovanju razlik. In upam, da nam bo to uspelo še naprej, sicer prihodnosti za nas ni. Med karti. Najlepša hvala. Med med karti. Niga. V redu. Miguel Diegas, izvolite. Uh, eu uh, portanto, ouvi atentamente as intervenções. Ja, pazljivo sem prisluhnil temu, kar so povedali kolegi. Sam bi rad izrazil solidarnost z Grki, ki trenutno preživljajo res težke čase. Izkoristiti moramo to priložnost, ki jo sedaj imamo. Namreč eh, mislim, da moramo obsoditi ta pogajanja. Predvsem pa moramo obsoditi ta nepravični značaj Evropske unije in vprašanje, kako evro vpliva na pakt stabilnosti in, in ekonomsko upravljanje. Namreč postalo je precej jasno, da drži to, kar smo vedno trdili. Gre za instrument, ki vzpodbuja nekakšno dominacijo nad revnejšimi državami gre za urodje, s katerim lahko zagotovimo, da se države vse bolj zavedajo tega, kako odvisne, kako odvisna so šipkejša gospodarstva od močnejših. Gre torej za očitno slab dogovor. Ogledati si moramo pogoje, pod katerim je bil sprejet. Res je, to so bili težki pogoji, šlo je tako rekord za izsiljevanje. Ampak to je element sistema, v katerem deluje evro. Razumeti moramo torej trenutno situacijo in poskušati spremeniti pogoje, ki obstajajo. Evropski parlament je namreč glasoval za pakt stabilnosti in za evro, pa tudi za vse svežnje kasneje, ki vključujejo različna pravila. Sedaj nam je žal, seveda, ampak eh, žal je večina govorcev ki so govorili sedaj, podprla sistem, ki je omogočil to delovanje. Gospa Matijas, izvolite. Najlepša hvala. Ja, govorimo o vrčevanju, ampak žal ni nobenih uspešnih zgodb pri vrčevanju. Ne v Grčiji, ne v Grčiji na portugalskem. Obstaja velika razlika med vrčevanjem in prilagajanjem proračuna. Vrčevanje še nikoli ni odplačalo dolgov, ne v Grčiji, ne na portugalskem in ne nikjer drugi. To je glavna težava. Ko govorimo o vrčevanju, moramo razumeti, da je to v bistvu neko ideološko vprašanje. Na vrhu evrske skupine so razpravljali o resni situaciji, stopili so tudi čez neke nevidne meje, ki so bile do sedaj nekaj nepredstavljivega. V Evropi moramo biti solidarni, to bi moralo biti v pogodbah. Žal pa govorimo samo o tem, kako mora evrsko območje ostati celovito. To je v razpravo vnesel gospod Šojble, ne grška vlada razpravo je spremenil tako, da sedaj razmišljamo o razpadu evrske skupine. O tej zamisli je začel razpravljati gospod Šojble, ne grška vlada, to je pomembno razumeti. Evropska unija nikoli ni bila demokratični, torej evrska skupina ni bila demokratični projekt. Evropska unija pa je oziroma je vsaj bila unija demokratičnih držav. In to, čemu smo bili priča na zadnjem vrhu, je bilo izsilevanje, grožnje, v bistvu kaznovanje države brez dobre argumentacije, ki bi stala za tem. Čisto iskreno, mislim, da moramo začeti ponovno razmišljati o evropskem projektu. O tem že dolgo govorimo, ampak ta pogajanja so verjetno jasno pokazala, da je namen nemške vlade vse bolj jasen. Oni podpirajo izsiljevanje in to nasprotuje zamislim evropskega projekta. Res upam, da ne bomo več priča ultimatumom na ideološki ravni. Najlepša hvala, drugih govorcev ni, tako da lahko zaključimo to točko. Ana, želiš ljudi besedo? Nimamo več veliko časa, tako da bodi prosim kratka. Najlepša hvala, bom kratka. Mislim, da tako gospod Cipras, kot tudi gospod Šojble ne prevzemata odgovornosti. Ta sporazum sploh ni dogovor, ampak ultimat. Je nepravičen, krut in neizvedljiv. V bistvu je nekompatibilen z temeljnimi načeli Evropske unije. In kar je še huje, Tukaj imamo tudi ponižujoč ultimat, da bomo v nasprotnem primeru Grčijo vrli iz evrskega območja. To je nezakonito in v bistvu gre za strašljivo spremembo, ki smo ji priča v delovanju Evropske unije. Ključno vprašanje je dolg, seveda, ampak upam, da bo ta odbor, ki ima določene odgovornosti v parlamentu, dejansko zagovarjal stališče parlamenta in bo vključil ta element, da bi rešili vprašanje dolga. Kje je bila Evropska komisija, ko je, je bilo objavljeno poročilo Mednarodnega denarnega sklada? Tik pred referendumom. Zaradi pritiska američanov je, bil ta, je bilo to poročilo objavljeno. Nezaslišano se mi zdi to. Svoje nemške kolege tako z leve kot z desne, prosim, da prisluhnejo. Če ste proevropski, potem prosim, preberite New York Times danes. Naslov članka je Destruktivna srd Nemčije. Nemčija namreč uničuje Evropo na nek način. Tukaj imamo veliko odgovornost. Ne moremo reči, da si mora Nemčija, vžeti, eh, Grčija vzeti nekakšno pauzo. Ne, Pauzo si morajo vzeti tisti, ki želijo uničiti evrsko območje in zaupanje naših državljanov v Evropsko unijo. Uh, think, uh, had, uh, any... Najlepša hvala. Mislim, da je bila to dobra razprava. In uh, verjetno bo to prva razprava izmed mnogih. Še vedno Še naprej moramo obravnavati Grčijo, predvsem z izvajanjem dvojčka in eh, pri tem, da smo mi res pristojni pri preverjanju izvajanja tega prilagoditvenega sporazuma. Poleg tega pa smo mi tudi primerni odbor za razpravo na to temo. Seveda imamo različna mnenja v političnih skupinah, kar je tudi normalno. Vseeno pa potrebujemo razpravo v kateri iščemo skupna stališča. Mislim, da nihče ne bo zanikal dejstva, da bodo morda neke ovire pri sporazumih in da je morda v tem sporazumu dosti negativnih elementov, ampak če dogovora ne bi sprejeli, bi bilo še slabše. Torej, imamo dober začetek in kot je, gospa, eh, kot je povedal gospod Niedermayer, druge možnosti bi bile nad vse nevarne, ne samo za Grke, ampak za celotno Evropsko unijo. Torej, trenutno imamo vsaj podlago, na podlagi katere lahko ohranimo celovitost evrskega območja. Grški parlament je z, večino, z veliko večino podprl te ukrepe glede določenih ukrepov so se že dogovorili prej, ko je bila grška vlada zelo blizu odgovora z inštitucijami. Mislim, da je to dober korak. Finski parlament je pred nekaj trenutki glasoval o tem in podprl pogajanja glede nadaljevanja postopka. Mislim, da smo torej omogočili postopek, da bi EFSM našel trajno rešitev, ki ne bi negativno učinkovala na davkoplačevalce v državah članicah. Namreč eh, ta finančna sredstva se bo to vrnila v sklad, ko se bo postopek začel. Mislim, da je bilo preveč dramatiziranje na tem področju. Našli smo tehnično rešitev, ki jo bomo verjetno ponovno uporabili. Gre za instrument unije, ki bi bil seveda bolj učinkovit kot eh, medvladne, medvladni instrumenti, kot sem že povedal na začetku. Strinjam se še z nečim, kar je povedal gospod Niedermayer, namreč eh, potrebujemo gospodarsko rast, če želimo trajnostno odplačevanje dolgov. Grčija že dolgo časa potrebuje globoke reforme. In ni pravično, da trenutno vlado obtožujemo zaradi tega, ker prejšnje vlade niso izvedle reform. To je res. Ampak odgovornost trenutne vlade je, da sedaj izvedeti potrebne reforme. To pa ni dovolj. Spomnim se, leta 1994 so ZDA pripravile poročilo po državah in prosile Italijo, da spremeni svojo politiko glede dolga. Italijanska vlada je takrat imela določeno politiko glede tega, kako spodbujati rast in odplačevati svoje dolgove. In uh, očitno je, da je v da je v sporazumu oziroma dogovoru iz vrha v ponedeljek dobra, dobra ideja glede ene milijarde evrov, ki bo namenjena začetnemu, začetnemu odplačevanju dolgov. Prav ta del glede na ložb in rasti, ki je del dogovora evropskega vrha, je dober in prav zato bi morali uspodbujati evropske institucije, da izvajajo tudi ta del sporazuma seveda skupaj z potrebnimi reformami. In pa v skladu z pogajanjem glede novega programa in izvajanjem tega programa. Ta bo vsekakor pomemben solidarnostni program. Gospod Dragi je že povedal, kakšne bodo končne ocene in mislim, da bo to eden izmed največjih solidarnostnih programov v zgodovini Zahoda. Torej ne govorimo o majhnih številkah, ampak to je vseeno potrebno. Namreč Evropska unija je unija državljanov, ne gre samo za družbo okrog skupne valute. Žal mi je, da smo imeli tako težka pogajanja pri dogovoru, ampak eh, žal je prišlo tudi do nekaterih zamisli, ki nikoli ne bi smele ugledati luči. Ampak žal je bilo to v določenih nočnih urah del dokumenta, ki naj bi bil objavljen, ampak na srečo smo do konca te elemente izločili. Na podlagi sestanka koordinatorjev bomo pripravili načrt sestankov z komisijo, z komisijo, Eh, drugimi deležniki, tudi z grško vlado in tako naprej. Mislim, da moramo odigrati svojo vlogo, da pomagamo pri tem postopku, da bo bolj demokratičen, bolj evropski in da bomo prispevali k pozitivnemu izhodu iz grške krize. Na tak način bo to tudi vzpodbuda za nas, da delujemo hitreje, bolj učinkovito, z več politične energije in z več dobre volje, tudi pri reformah. Uh, ekonomsko-monetarne unije. Najlepša hvala za to razpravo, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za poročilo gospoda Jepa Kofoda oziroma osnutek poročila glede sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih enakovrednih tistim iz direktive Sveta 2003/48 o obdavčenju dohodka od prihrankov v obliki plačilo bresti. v okviru te razprave moramo malo skrajšati čas, ki je namenjen razpravi in upam, da bodo govorci čim bolj kratki. Jepe, izvoli. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vem, da sem eh, tukaj na koncu in vas oviram, da bi šli na kosilo in na zaslužen dopust, ampak vseeno bi rad povedal nekaj o tem predlogu. Gre za pomemben korak na področju pogajanj med Evropsko unijo in Švico. Na tak način se bojujemo za transparentnost in proti utaji davkov. Ta predlog je usklajen z dogovorom z švicarskimi organi in z standardi OECD-a za samodejno izmenjavo finančnih informacij. Novi globalni standardi vključujejo samodejno izmenjavo informacij kot ključno značilnost za boj proti čezmeni goljufiji pri davkih in utaji davkov. Zagotoviti želimo transparentnost, davčnih informacij in sodelovanje davčnih uradov. Na tak način želimo preprečiti tajnost bančnih podatkov. Zmanjšati želimo priložnosti za utajo davkov na tak način, da bi prenašali svoje, svoje sredstva v inštrumente, ki so izven dogovora. Tukaj so vključeni, vključene obresti, dividende, pa tudi zneski na računu in dohodki od prodaje finančnih dobrin. Socialisti in demokrati trdimo, da bi lahko še izboljšali ta dogovor in prosimo komisijo, da vključi predstavljen, ta predstavljena priporočila v prihodnje pogajanja, kar se tiče dogovora o izmenjavi informacij. Kljub temu, da mandat trenutno ne dovoljuje predlogov sprememb k temu predlaganemu sporazumu, bi morali vseeno upoštevati mnenje, ki je zapisano v poročilu parlamenta glede tega predloga. Pravni okvir je zelo omejujoč. Tukaj vas ne bom obremenjeval z podrobnostmi, ampak vseeno bi rad pojasnil nekaj stvari, ki bodo veljale za prihodnja pogajanja obvezno je potrebno razkriti določene informacije povezane z imetniki računov. To je zelo pomembno. Drugič, razkriti je potrebno informacije, ki jih prejme država članica. Te informacije morajo biti dostopne vsem drugim državam članicam. Poleg tega moramo razmisliti, ali bi lahko te informacije posredovali tudi tretjim državam, ki seveda upoštevajo evropske standarde in zakonodajo. Evropske in švicarske oblasti morajo razmisliti, o mehanizmu za reševanje sporov pri problemih, do katerih pride zaradi napačne interpretacije, zaradi preklica ali eh, ukinitve določenih računov. Enosmerno reševanje sporov mora biti prepovedano. V namen konsistentnosti morajo biti prihodni sporazumi usklajeni z evropsko zakonodajo. Trenutni sporazum ne omogoča dovolj fleksibilnosti in koherentnosti, da bi ga lahko prilagodili novi evropski zakonodaji in eh, se nanaša le na standarde OECD-a. To so priporočila, ki bi Evropski uniji omogočali boljši položaj, tako da bi končno izboljšali naš položaj v boju proti utaji davkov. Najlepša hvala za vse. Poskušal sem biti čim krajši, ampak veliko dela je potrebno še opraviti. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa um, poročevalec v senci Andreja Švab, izvolite. Hvala. Ja, žal mi je, da moram sedaj spregovoriti tik pred dopusti, ampak vseeno mislim, da je to zelo inovativen pristop kolega Kofoda in politično rečeno bi najprej povedal, da se strinjam z večino stvari, ki jih je napisal v poročilu, predvsem kar se tiče strinjanju eh, z tem, da je ta sporazum med Evropsko unijo in Švico dober prvi korak za boj proti utaji davkov. To je še toliko pomembnejše, glede na to, da Švica leži v Evropski uniji, v Evropi, kljub temu, da ni članica Evropske unije sedaj ne bomo mogli več, eh, sedaj ne bojo mogli več državljani skrivati svojih dobičkov na švicarskih računih in to je dobro. Vseeno pa imam nekaj težav tukaj. Namreč poročevalec Kofod je svojo utemelitev tega preprostega strinjanja z besedilom sveta zapisal tudi nekaj stvari, ki jih eh, ne moremo sprejeti kot celoten parlament. Namreč po členu 56. prvi odstavek poslovnika je ta, to pojasnilo smiselno samo v primeru, da ne pride do glasovanja. Če pa odbor predlaga določene predloge sprememb za resolucijo, potem mora biti to vključeno v priporočila in mnenje poročevalca. Temu ni tako in prav zato pik še v tretjem stavku, da lahko eh, predsedujoči črta to pojasnilo. Torej, dobro bi bilo, da poveste, kakšna bo vaša odločitev, preden se sestanemo z poročevalcem. Namreč, če te utemelitve ne bomo spremenili, nima smisla, da nadaljujemo za pogovori, saj nam je resolucija načeloma všeč. Po našem mnenju je ta resolucija dobra, pomagala bo pri transparentnosti davčnih podatkov. Žal pa mi je, da se poročevalec naslanja samo na e OECD, ne pa tudi na standarde in zakonodajo Evropske unije. V pojasnilih so neke stvari, ki so nasprotujoče za resolucije in zato me zanima, ali bo ta utemeljitev ostala ali ne. To lahko storimo v. Um, okviru sestanka koordinatorjev, povedati pa morate, ali boste to utemeljitev po členu 56.1 načrtali. Najlepša hvala. Izvolite. Gospa Santelovic je morala zapustiti žal, tako da bom eh, čisto kratko v njegovem imenu povedala, da EKR meni, da je ta sporazum za Švico potrebno spremeniti, tako kot se predlaga in to nam je všeč. Ne strinjamo se pa z določenimi točkami v pojasnilu in utemelitvi. Očitno gre za težavo, glede na to, da tega ne moremo spreminjati. To bi bilo vse. Hvala. Kora. Kora, izvolite. Ja, tudi jaz sem lahko čisto kratka, pred desetimi leti bi verjetno vsi mislili, da ste popolnoma nori, če bi povedali, da je prišlo do sporazuma za Švico na to temo. Torej, to je dober prvi korak in mislim, da smo dobro začrtali pot. Poročevalec je pripravil dobro poročilo, samo nekaj majhnih komentarjev. Poročevalec predlaga, da se poročanje ne upravlja letno, ampak na vsake, če, vsakem četrtletju. Temu ne nasprotujemo, samo zanima me, ali so davčni uradi sposobni to tudi storiti. Ne le v Švici, ampak tudi davčni uradi v vseh naših državah članicah. Gre za izmenjavo informacij in to bi bilo dobro preveriti. Torej, ali je to sploh izvedljivo, da se na vsako četrtletje to opravi. Uspeh tega sporazuma je odvisen vsekakor tudi od eh, sledenja tem rezultatom. V primeru, da dobimo določene informacije iz te izmenjave, moramo pregledati, ali so informacije koristne ali ne. Na ta način bodo države članice in Švica upoštevali pravila, to pa je tudi cilj, ki ga želimo doseči. To bi bilo vse. Najlepša hvala. Thank you, uh, Hvala. Miguel Degas. Uh, lemos o relatório e acompanhamos. Eh, Najlepša hvala. Prebrali smo poročilo in lahko podpremo priporočila v njem. Sporazum za Švico je zelo dober, predvsem kar se tiče samodejne izmenjave informacij. Poleg tega mislim, da moramo zagotoviti pogostejšo izmenjavo informacij, s tem se strinjamo. In eh, izpostaviti bi želeli tudi to, da ni več potrebe potem, da se poda dovoljenje za izmenjavo informacij. Kakršnekoli izjeme bi lahko namreč škodile sporazumu. Strinjamo se s tem, da bi razširili možnost eh, beleženja informacij o osebah in tudi to, da bi se zagotovilo informacije o imetnikih računov. Imamo pa nekaj pomislekov. Tukaj piše, da bo sporazum začel veljati leta 2018. Zakaj smo si vzeli toliko časa? Zakaj sporazum ne bi mogel veljati že prej? Vsi vemo, da bo dolgo trajalo, preden se bodo stvari začele izvajati poleg tega nas skrbi še nekaj, kar ni bilo omenjeno, je pa zelo, zelo pomembno. Gre namreč za dejstvo, da mnogi davkoplačevalci se skrivajo za različnimi subjekti, za slamnatimi podjetji, podjetji v davčnih oazah in tako naprej. Torej, gre za dober prvi korak, ampak obstajajo še drugi načini, kako se bodo ljudje izogibali plačilu davkov. Odtekanje davkov v davčne oaze je čisto očiten primer. Namreč obstaja kar nekaj takšnih navideznih podjetij, preko katerih se ljudje skrivajo in izogibajo davkom. Torej, po poročilu, to pomeni, da bomo da je tukaj govora o vsaj 130 tisoč osebah, ki počnejo takšno izogibanje davkom. Ja, kar se tiče tega, kar je omenil gospod Švab, razmislil bom o tem in uh, morda bomo razmislili tudi o možnosti, da to utemelitev premestimo v del besedila, ki bi ga lahko spreminjali torej kjer bi lahko vložili predloge sprememb. Vsekakor smo preučili uh, vaš komentar in bomo na to odgovorili kasneje. Gospod Kofat, želite kaj povedati? Ja, najlepša hvala poročevalcem v senci. Tudi sam sem v uvodu pozval povedati, da se veselim sodelovanja z poročevalci v senci, tako da bomo lahko skupaj obdelali ta problem in v poročilo vključili vsa stališča, glede katerih se bomo strinjali. Torej, z veseljem bom sodeloval z vami in našli bomo pravno rešitev za to vprašanje. Hvala. Najlepša hvala. Torej, predloge sprememb lahko pošiljate do, 12. do 2. septembra. 22. septembra bomo o tem glasovali na odboru, potem v začetku oktobra pa na plenarnem zasedanju. Sedaj pa točka 9, splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016, vsi oddelki. Pripravljalec mnenja je Peter Simon. Izvolite. Prosim, da ste čim krajši. Ja, to bomo kar v desetih minutah naredili in potem bomo konec. Naj bom čisto kratek. Ja, gledajte, 12.20 je, 10 minut še imamo na voljo, kaj ne? Torej, predlog eh, mnenja je pred vami. Rad bi se omejil na nekaj ključnih točk. Prvič, financiranje EBA, ESMA in AJOPA. Vse to so zahteve že več let, eh, da bi te tri agencije prejele sredstva. Trenutna situacija je takšna, da v določenih področjih nimajo dovolj sredstev, da bi zagotovili ključne dejavnosti. Zakaj? Ker nimajo dovolj kadrovskih eh, virov. Zadnjič sem se pogovarjal z eno izmed agencij in če si ogledamo situacijo pri zavarovalnicah v Evropah, potem je zanimivo videti, da Težave nimajo zavarovalnice, ampak kontrolni nadzorni organi. Namreč ti nimajo dovolj sredstev, da bi lahko normalno delali. Prav zato potrebujemo zvišanje proračuna na področju kadrovskih virov. V okviru Evropske komisije pozdravljamo, da so povišali sredstva v generalnem direktoratu za konkurenčnost, to sem vprašal že gospod Verstager. Namreč že sedaj je situacija takšna, da sodelavci ne morejo preverjati delovanja multinacionalnih podjetij, predvsem kar se tiče državne pomoči. Torej gre za 4 odstotkov povišan proračun za osebje, vprašanje pa je, ali je to dovolj, glede na to, koliko dodatnih nalog bo osebje prejelo pri samodejni izmenjavi informacij. Eurostat, tukaj pozdravljamo povišanje sredstev, glede na to, da imamo vedno dobre statistike od njih in samo z dobro statistiko bomo lahko ocenili situacijo v posameznih državah članicah. Torej zahtevamo, da še naprej zadostno financiramo Finance Watch. In ne nazadnje bi rad opozoril tudi na to, da se je poviša, se povišala sredstva v okviru fiskalis programa za sodelovanje davčnih uradov. Po mojem mnenju je to tudi smiselno in zato upamo, da se bomo še naprej orientirali na predlogu komisije. Hvala. Thank you very much. I fully support also. Hvala lepa. V celoti podpiramo vse, kar si povedal glede agencij. Darius Rosati. No, naj izrazim najprej zahvalo poročevalcu gospodu Simonu za to mnenje. Mnenje gre po mojem mnenju v pravo smer. Nimamo kakšnih večjih težav s tem. Zagotovo je smiselno omeniti tudi vlogo EFSI-a, in potrebo po tem, da zavarujemo finančne prispevke za ta naložbeni program. No, se zadnje je to vodilni projekt te nove komisije, ki ga mi podpiramo. Strinjam se tudi z mnenjem, da bi morali še enkrat preveriti proračunska sredstva nadzornih agencij, to okrepiti. Nekoliko manj sem prepričan v potrebo potem, da zagotovimo dodatna sredstva GD za konkurenco, ampak o tem se lahko še pogovarjamo. Mislim, da potrebujemo bolj celovit pregled nad celotno komisijo, ne zgolj nad GD za konkurenco, verjetno tudi druge enote oziroma direktorati nujno potrebujejo dodatna sredstva. Strinjam se z večino pripomb, ki so bile podane, bomo pa zelo verjetno vložili nekaj predlogov sprememb, tako jaz kot tudi kolegi iz skupine. Za enkrat je to vse. Hvala. Hvala, gospod Rohonen Lerner. Kiitos, puhejohtaja. Kude varmas... Hvala lepa, predsednik.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 predstavlja prvi korak v smeri, kjer je komisija natančno začrtala, kako bo delovala pri pomembnih in manj pomembnih vprašanjih. Proračun bi državam članicam moral pomagati pri reševanju strukturnih težav. Največja strukturna težava je seveda vse slabša konkurenčnost. Te tematike bodo nedvomno omenjene tudi v naših predlogih sprememb. Predlagali bomo, naprimer, da bi komisija v prihodnje morala opredeliti prednostne programe, ti morajo vplivati na realno rast, povečati konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest. Identificirati mora tudi tista področja znotraj evropskega proračuna, kjer lahko zagotovimo večjo učinkovitost pri vrčevanju, če bomo s tem lažje dosegali cilje komisijo bi radi opomnili tudi na ključni cilj, ki ga je opredelila že leta 2010. Namreč Unija bi se morala osredotočiti na resnično dodano vrednost na evropski ravni. To načelo bi morali vključiti v vse odločitve v zvezi z izdatki, poleg učinkovitosti in stroškovne učinkovitosti. Sočasno moramo spoštovati tudi načelo subsidijarnosti. Nadzorni organi v Evropi upravljajo pomembno funkcijo. EKR er verjame, da je tesno sodelovanje z nacionalnimi nadzorniki nujno potrebno in neizogibno. Naloge evropskih nadzornih organov moramo dopolniti na tak način, da ne bo prišlo do prekrivanja z delovanjem nacionalnih organov. Nasplošno se mi zdi dobro, da evropski nacionalni nadzorni organi iščejo načine, kako zmanjšati upravne stroške. Mi bomo podali nekaj predlogov, kako privrčevati nekaj sredstev, naprimer, ko gre za zahteve na področju zaposlovanja. Se že veselim sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala. Hvala lepa. Nilsa Torvalca ne vidim v dvorani. Kolega Krespo. Gracias, presidente. Hvala, predsednik. Najprej hvala lepa gospodu Simonu za to poročilo. Strinjam se, da je oživitev naložb tista, ki bo prispevala k večji gospodarski dejavnosti. Ampak po mojem mnenju vsak naložbeni mehanizem ne bo nujno pozitiven, niti ne bo odpravil težave, s katerimi se sooča evropsko gospodarstvo še posebej ne razumemo, zakaj so socialisti tako zelo navdušeni nad Junkerjevim načrtom. Po našem mnenju ta načrt poglablja vse težave, ki sem jih omenil. Vse je namreč odvisno od finančnih trgov, potem spodboja kazino gospodarstvo. To pa je eden od ključnih razlogov, zaradi katerih smo se znašli, kjer smo. Ne smemo pasti v isto past. Junkerjev načrt je namenjen temu, da bi financirali čezmejno delujoče multinacionalke. Financirali vendarle naj bi tiste projekte, ki imajo največje finančne težave. Ne vem, kaj je potem sredstvo iz kozme. Ta načrt ne bo odpravil neravnotežje med severom in jugom Evrope, ravno nasprotno poglobil bo razlike in težave. Potem je tu še vprašanje, kaj storiti z skladom za povezovanje Evrope. Kako bo ta program vplival na proračun? Po mojem mnenju bi morali povečati proračunski del znotraj tega sklada, namesto da se osredotočamo na posamezne špekulativne projekte. Potem je tu še prestrukturiranje na področju kadrovanja. 5 odstotkov sredstev naj bi prestrukturirali, ampak mislim, da ne bi smeli zmanjšati števila pogodbenih sodelavcev. Nekateri v institucijah imajo res astronomsko visoke plače, lahko začnemo celo s svojimi plačami, ki jih služimo kot europoslanci. Evropska integracija je tista, ki povečuje naloge in pristojnosti institucij, ampak po našem mnenju je to neracionalen pristop. Ne moremo zmanjšati števila zaposlenih. To, kar pravite v zvezi z konkurenčnostjo in z državno pomočjo, mislim, da bi morali vse to razširiti tudi na druge sektorje. Pomembno je, da osnutek proračuna za leto 2016 prilagodite kritični situaciji, v kateri se nahaja Evropska unija. Kronična je brezposelnost, ki jo doživljamo v državah na jugu, je brezposelnost še posebej problematična in mislim, da bi se moralo vse to odraziti tudi v tem poročilu in v delu, ki ga upravlja naš odbor. Hvala. Hvala lepa. Drugih ni, Peter. Vielen Dank für die Najlepša hvala za vse te komentarje. Očitno si lahko predstavljate, da je moj pogled na Junkerjev načrt drugačen od vašega. Mislim, da bo Junkerjev načrt storil to, kar si vsi želimo doseči. Namreč eh, Junkerjev načrt bo denar prinesel nazaj v realno gospodarstvo. Pa še nekaj, kar je pomembno. Namreč kdo bo prevzemal to finančno breme, Prav zato pozivam Evropsko komisijo, da do leta 2017 pripravi predlog za financiranje uprav nadzornih organov glede udeležencev na trgu. To je finančno breme, ki ga ne smemo naprtiti javnim organom. To lahko prevzamejo udeleženci na, na trgu, deloma ali pa tudi v celoti. Hvala za pripombe, to bi bilo vse z moje strani. Hvala lepa. časovnica. Rok za vložitev predlogov sprememb je 30. juli. 3. septembra jih bomo obravnavali, v odboru bomo glasovali isti dan. Sedaj pa še zadnja točka. Osnutek predloga uredbe o poenotenju indeksov potrošniških cen, preklic uredbe 2494 skozi 95, sam sem poročevalec, kratek bom. Predlog komisije predlaga skupni okvir za pripravo in širjenje poenotenih indeksov potrošniških cen in cen nepremičnin na nacionalni in podnacionalni ravni. ACP-ji so pomembni zato, da se odpravijo variabilnosti na področju obrestnih mer, stanovanskih cen in tako naprej. Zato je še posebej pomembno, da so statistični podatki objektivni, nepristranski ter primerljivi med državami članicami in posameznimi sektori. Trenutno veljavna uredba iz leta 1995 je bila že spremenjena z večjim številom uredb potrebujemo revizijo okvira za zbiranje statističnih podatkov o potrošniških cenah, zato da bomo lahko zadeve tudi primerjali. Predlagana uredba upošteva tudi to, kar zahteva Lizbonska pogodba na področju inovacij, vse to se omenja v delegiranih aktih. V predlogu komisije piše, da bomo z delegiranimi akti določali naprimer metodologijo za zbiranje poenotenih indeksov med državami oziroma ko bomo posodabljali pod indekse HACP-ja. Nekaj predlogov sprememb sem uložil na predlog komisije, še posebej, ko gre za analizo inflacije. Želimo vključiti tudi informacije v zvezi s tem, kakšen vpliv imajo davčne spremembe na inflacijo. HICP, torej poenoteni indeksi potrošniških cen predstavljajo pomemben instrument za, za analizo vzrokov inflacije in spremenjenih vzorcev inflacije. Mi predlagamo, da bi HICPI in HICPCT v zvezi z davčnimi stopnjami bili porazdeljeni po posameznih kategorijah skladno z evropsko klasifikacijo potrošniške porabe skladno z namenom. Komisija je tista, ki lahko spremeni določene elemente z delegiranimi akti, dve zadevi pa smo vseeno izključili in se opredeljujeta neposredno v uredbi. S tem smo nekoliko omejili pooblastila komisije. Določene podindeksov pri HICP-jih, če je njihova celovita vrednost zanamrljiva. To bi morali opredeliti v uredbi, se pravi prak, pod katerim ni treba pripraviti indeksov. Tu velja tako za potrošniške cene kot za cene nepremičnin, potem pa je tu še izbira pod indeksov, če ti ne vplivajo na dokončno potrošnjo ali pa če nimamo na voljo ustrezne metodologije za določenje. V osnotku poročila predlagam, da komisija v primeru, da se je stopnja poenotenja izboljšala, sprejme delegirane akte za to, da odpravi enega ali več pod indeksov. V tem poročilu pravim, da bi morali poenotiti tudi okvir za znižanje indeksov potrošniških cen izvedbene akte bi lahko tu uporabili. Zdi se mi, da je število področji, kjer je to možno omejeno. Lahko pa komisija v primeru, da ima na voljo ustrezne znanstvene podatke, ki temeljijo na zanesljivih statističnih podatkih, vključi nove elemente pod pogojem, da se ne prekriva z obstoječimi. Kar pa zadeva informacije glede inflacije, mislim, da je to pomembno zlasti za vodene monetarne politike. Pozivamo, da bi države v evroobmočju mesečno poročale HICP-je. Pomembno je, da s pomočjo izvedbenih aktov sprejmemo te poenotene indekse tako za potrošniške cene, kot tudi za cene nepremočnin. Glede pilotnih projektov komisijo pozivam, da prispeva k financiranju teh pilotnih študij. Če je to potrebno na podlagi pilotnih študij, bo komisija lahko z delegiranimi akti namesto z izvedbenimi akti dopolnila to uredbo. Vsakih pet let bo komisija pripravila tudi poročilo, parlamentu in svetu, v katerem bo ocenila ključne ugotovitve v zvezi s temi pilotnimi študijami. Hvala lepa za vašo pozornost. Flavija Martočela, ne vidim. Burkhardt. <clears throat> Hvala lepa. Predsednik, zelo nakratko v imenu poročevalca v senci Flavija Matošela. On se opravičuje, ker ga danes ni z nami. v imenu ELS in poročevalca v senci bi rad izrekel zahvalo poročevalcu za upravljeno delo pri tej uredbi. Gospod Matrčelo pravi, da je predlog komisije dober, uravnotežen. Poleg tega meni, da poenoteni indeksi potrošniških cen lahko vplivajo na obrestne mere, plače in na odločitve v zvezi z monetarno politiko. To so ključni kazalniki za gospodarsko politiko na nacionalni in evropski ravni. Zato tudi pozivamo države članice, da Eurostatu pošljajo vse statistične podatke glede povprečjih vplivih in spremembah cen v zvezi z s proizvodi, ki so v skupni ravi. Poročevalec v senci tudi pričakuje, da bodo poročevalec in ostali poročevalci v senci podprli predlog, da komisija čim hitreje pripravi tudi končno poročilo. Toliko na kratko. Hvala. Thank you. Hvala. Kay Swinburne. Thank you. Hvala predsednik, hvala poročevalcu v začetku tedna smo prejeli to poročilo, danes smo tudi časovno omejeni, zato bom čim bolj kratka. Pozdravljam predlog komisije, da se spremeni okvir iz leta 1995. Razumem, da so indeksi pomembni, izboljšati je treba izračun indeksov, oblikovanje indeksov. Smo pa gotovili, da je seveda zelo pomembno, da so statistični podatki zanesljivi. To smo se tudi naučili v zadnjem tednu glede tega poročila razumemo sicer logiko, da se vključijo poenoteni indeksi potrošniških cen ob stalnih davčnih stopnjah. Razumem tudi koncept pilotnih študij, ampak vseeno me zanima, kako bo to vplivalo na proračun podprem predlog spremembe 4. Se pa sprašujem tudi glede prenosa po oblastil komisiji, kot je to trenutno predlagano v členu 10. Nekateri predlogi poročevalca to pooblastilo še razširijo. Dodatno breme bi morali porazdeliti med države članice in ostale deležnike, zato bi si želela videti stroškovno analizo, pa tudi posvetovanja strokovnjaki na ravni držav članic bi morali opraviti, preden se nadaljno lotimo dela. Hvala lepa, se že veselim sodelovanja z vsemi, želim vam prijeten sproščujoč poletni odmor. Yes, uh first the other speakers. Yeah. Še preostali govorniki? Bas? Thank you. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod poročevalec, za to poročilo. Podpiramo opravljeno delo in tudi predloge sprememb, vsaj kolikor smo se lahko v tem tednu poglobljeno lotili te tematike. Na prvi pogled se zdijo stvari dobre, lahko računate na podporo. Nekaj pomembnih pripomb bomo dali še v zvezi z izvedbenimi akti. Te bi morali, po mojem mnenju, nadomestiti z delegiranimi akti skladno s predlogi poročevalca. Še eno vprašanje, ki je za nas pomembno, če si pogledate indeks cen stanovanj. To je zelo pomembna tematika. Veliko lažje bomo razumeli, kakšne so cene na ravni držav članic, kako se razvijajo plače. Če si pogledate Španijo, in vključite cene stanovanj tam, boste videli, kakšni so bili pogoji realne plače in stopne inflacije nista odražali cen. Pomembno je, kaj se dogaja v evromočju. Ko bomo rekalibrirali HICP-je, vključno s cenami stanovanja, je to pomembno, da si pogledamo ne samo, kaj se bo dogajalo v prihodnje, temveč tudi, kaj se je dogajalo v preteklosti. Nekaj predlogov sprememb bomo vložili, s tem v zvezi sicer pa naširoko podpiramo ta predlog in se res že veselimo počitnic. Hvala lepa. Gue poročevalca v senci ni, tako da beseda lahko dobi Eurostat. Zelo nakratko, prosim. Hvala lepa, predsednik. Komisija pozdravlja predlog poročila, zelo pozdravlja predlog, ker natančno predeluje tudi institucionalno ravnoteže, ki ga potrebujemo, če želimo, da bi ta zakonodajni akt o HICP-jih sopadal z institucionalnim okvirom, kot ga predeluje pogodba. Pozdravljamo tudi vaše dodatne predloge, ki so še kako pomembni, če želimo doseči cilje iz tega predloga. Ti indeksi bi morali biti tudi v prihodnje koristni, naprimer pomemben je kazalnik inflacije, kot ste že povedali. Komisija je pripravljena podpreti razprave na ravni odbora. Seveda vam bomo na voljo, poročevalcem in poročevalcem v senci, če želite dodatne informacije, ki se vam zdijo nujno potrebne. Želimo si, da bi bilo poročilo čim hitreje pripravljeno. Hvala. Hvala lepa, komisija. Hvala lepa vsem poročevalcem v senci. Sam se že veselim razprave z vami, sem pa pripravljen na dodatne pripombe in predloge. Glede pilotnih študij, podan je bil predlog. S tem v zvezi ne gre za spremembo proračuna, zdi se mi, da bi bila dodana vrednost vredna uloženih dodatnih sredstev, vendar gre tu za opcijo, za možnost, o kateri lahko razmislimo. Sem se pa pripravljen pogovarjati o tej zadevi. Pozdravljam tudi podporo, ki ste jo izrekli pri ostalih točkah. Hvala lepa Eurostatu. Hvala za dodatne predloge. Se že veselim vaših predlogov sprememb. Upam, da se bomo konstruktivno o teh zadevah lahko pogovarjali. Kakšna je časovnica? Rok za predloge sprememb je 4. september. 13. oktobra bomo to obravnavali in glasovali o tem na plenarnem zasedanju. Pa ne, zakaj je to tako pozno. Predvideno bomo še enkrat preverili, če se je karkoli spremenilo. Smo pa optimistični tudi glede trialogov. Hvala lepa. Vsem želim prijetne počitnice. Čas je, da gremo na odmor, da si odpočijemo. No, razen tisti, ki gredo z delegacijo Ekon v Ameriko, nas čaka še en teden dela, preostali pa lepe počitnice. Hvala lepa.